Bene, kolegi, buongiorno. Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Začenjamo sejo odbora. Če nimate nobenih pripomb, potem je dnevni red sprejet. Danes imamo na voljo vse jezike, tako da je zagotovljeno tolmačenje v vse jezike, ki se govorijo v našem odboru. Tudi današnja seja se prenaša preko interneta. Prva točka je izmenjava mnen s Simonom Kovenejem, irskim ministrom za kmetijstvo, prehrano in pomorstvo. On je predsedujoči svetu za kmetijstvo. Ta razprava bo zagotovo izjemno zanimiva. Zagotovo smo vsi v odboru zadovoljni, da je danes z nami minister, kot je Simon Coveney. On je ne samo zelo kompetenten minister, temveč tudi naš kolega. Je zelo sposoben, naš nekdanji kolega. Verjetno se spomnite, da je bil v zadnjem mandatu Simon evropski poslanec. To zagotovo pozitivno vpliva tudi na pozitivne odnose med našim odborom in irskim predsedstvom. Kar nekajkrat smo se že srečali. Irsko predsedstvo poteka v ključnem trenutku za evropsko kmetijstvo. Odbor za kmetijstvo, dragi Simon, je ravno prejšnji teden sprejel svoje stališče za pogajanja s svetom glede vseh štirih zakonodajnih aktov, tistih najbolj pomembnih. Seveda se pripravljamo tudi na plenarno zasedanje sredi marca. Upam, da bomo z veliko večino takrat tudi izglasovali pogajalski mandat, tako da bomo lahko takoj potem začeli tudi z trialogi, kjer bo sodelovalo tudi irsko predsedstvo. Od danes do tistega trenutka pa bomo seveda obravnavali tudi finančno perspektivo pogajanja potekajo, predvsej nas skrbijo. 7. in 8. februarja se bodo morda vodje vlad in držav dogovorili glede večletnega finančnega okvira. Ta pogajanja bodo zelo zapletena, težavna, verjetno se lahko nadaljujejo tudi brez jasnega proračuna za skupno kmetijsko politiko. Še enkrat pa bi se v imenu vseh kolegov rad prisrčno zahvalil irskemu predsedstvu, ki ima izjemno ambiciozen, pomemben program. Mi bomo odločno delali, zauzeto delali, kajti želimo si doseči politični dogovor glede svežnja SKP do konca irskega predsedovanja. Delali bomo predano, tudi ko gre za neposredna plačila, to je prvi od štirih aktov v svežnju. Vemo, kakšno je bilo stališče irskega predsedstva na zadnjem svetu za kmetijstvo, ki je potekal v ponedeljek. Vem, da ste predlagali določene spremembe glede SKP-ja, tudi komisija. Dragi Sajmo, z veseljem ti predajam besedo. Že sedaj pa sprašujem kolege, kdo se želi potem oglasiti v razpravi. Tako kot običajno bodo najprej dobili besedo koordinatorji skupin, kasneje pa bo sledila odprta razprava. Hvala lepa, Simon, beseda je tvoja. To je dober začetek, ljudje se smehljajo. Gospod predsednik Pavlo, hvala najprej za dobrodošljico. Tukaj V sobi je več nekdanjih kolegov, veliko časa smo skupaj prebili na sestankih skupine, pa tudi v odboru za zunanje zadeve. Vesel sem, da sem danes eh, tukaj z vami kot irski minister. Obenem pa seveda predstavljam tudi svet in irsko predsedstvo. Najprej bi se vam rad zahvalil za priložnost, da sem lahko danes tukaj z vami skoraj točno 40 let potem, ko se je Irska pridružila takratni ekonom, eh, Evropski gospodarski skupnosti. Danes bom govoril o načrtih irskega predsedstva za še posebej področje skupne kmetijske politike in njene reforme, ter tudi v drugih dosjejih. Pred nami so ogromni izzivi čaka nas veliko dela v naslednjih šestih oziroma petih mesecih. Čas je, da opravimo z razpravo in se lotimo ukrepov, kar se tiče SKP. Preden se pripustim podrobnostim o skupni kmetijski politiki, bi rad govoril o prednostnih nalogah irskega predsedstva ter se dotaknil nekaterih drugih zakonodajnih predlogov, ki jih lahko pričakujemo v naslednjih nekaj mesecih glavno temo irskega predsedstva lahko povzamemo takole. Stabilnost, delovna mesta in rast. Tri besede. Tri ideje. Seveda je potrebno slediti eh, strategiji Evropa 2020 in zagotoviti, da se Evropa izvije iz gospodarske in finančne krize, v kateri smo se znašli. Izboljšati moramo globalno konkurenčnost Evropske unije, spodbujati gospodarsko rast in začeti ustvarjati delovna mesta v vseh naših državah. Ta vidik bo preveval celotno delo irskega predsedstva. Ustvariti moramo ustrezne pogoje za obnovljeno in trajnostno gospodarsko rast. In to je še posebej pomembno za področje reforme SKP. Kot pri drugih dosjejih, ki se jih bomo lotili, bo komisija verjetno pripravila eh, svežen reform za zdravje živali in rastlin uradne nadzore in semena v drugem četrtletju 2013. To je pomemben zakonodajni eh, svežen. Irsko predsedstvo pa bo vodilo razprave o tem svežnju in poskušalo doseči maksimalni napredek do konca junija. Predlog za uredbo o izdatkih za hrano in krmo bo verjetno pripravljen februarja. Irska pa bo na to poskušala nadaljevati s tem delom in slediti cilju, ki je 31. decembar 2013. Veliko je izzivov na tem področju, še posebej postopkovnih. Element izdatkov je povezan seveda z večletnim finančnim okvirom in bi zato moral začeti veljati 1. januarja 2014. Irsko predsedstvo bo v svetu naredilo vse, kar bo lahko. Upam, da boste tako postopali tudi vi na vaši strani. Pogajanja o pravno zavezujočem dogovoru o gozdovih v Evropi prav tako potekajo. Na, v eh, prvi polovici 2013 naj bi potekala še zadnja dva sestanka mednarodnega pogajalskega odbora. Ta odbor bo predlagal tudi delo izredne ministerske konference Forest Europe. Končni cilj je seveda, da dosežemo dogovor, ki bo predstavljal menik za zaščito in trajnostno upravljanje gostov v Evropi. Seveda bomo naredili vse, kar bomo lahko za napredek. Obenek pa lahko povem, da bo komisija pripravila v slednjih nekaj mesecih strategijo za gostove, o kateri bomo tako govorili tudi v okviru razprav o prihodnjem upravljanju mreže gozdov v EU. Imamo še druge dosjeje, ki se nanašajo na eh, prilagajanje obstoječe zakonodaje EU eh, novi pogodbi o delovanju Evropske unije. Z vašim sodelovanjem bomo poskušali zapreti čim več teh poglavij, tem, teh dosjejev. O tem se lahko še pogovarjamo, seveda. Reforma SKP bo prioriteta irskega predsedstva. Moj cilj je, da dokončno oblikujemo stališče sveta, in pogajalski mandat in to do konca marca, na to pa se bomo lotili medinstitucionalnih trialogov. Upam, da bomo lahko do konca junija dosegli politični dogovor. Ne podcenjujem naloge, ki nas čaka. Vem, da so to zelo ambiciozni cilji. Čaka nas veliko intenzivnega dela in veliko kompromisov na vseh stranih. Če bomo šli od koraka do koraka, nam ne bo uspelo, zmanjkalo nam bo časa. Upam, da bomo imeli tekom eh, razprave priložnost pogovarjati se o bolj eh, prožnem delu, da ne bomo sledili tej normi trialogo. Če želimo uspeti, moramo zagotoviti tri elemente. Doseči je potrebno dogovor o večletnem finančnem okviru in to čim prej. Upam, da se bo to zgodilo že na koncu naslednjega tedna. Na ta način bomo dobili jasno sporočilo glede tega, koliko sredstev bo na voljo za SKP in tako bomo lahko seveda napredovali pri nekaterih eh, pravilih, uredbah, razdelili bomo ta sredstva na čim bolj učinkovit način. Drugič, potrebno je doseči napredek v naslednjih dveh mesecih glede odprtih vprašanj v svetu. In tretjič, vse tri institucije, parlament, svet in komisija, morajo aktivno sodelovati pri iskanju dobrih in spremljivih kompromisov. Pri prvem elementu sem optimističen, ko sem že dejal. Mislim, da je dober znak, da, je, da se je predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy odločil, da obstajajo dobre možnosti za dogovor o večletnem finančnem okviru že naslednji teden na Evropskem svetu. Seveda bomo vsi v svetu za kmetijstvo in vsi tukaj v parlamentu spremljali ta sestanek sveta in spremljali tudi rezultate. Kot sem dejal, je potrebno napredovati pri vseh odprtih vprašanjih, ki jih še imamo na mizi. Približno 30 vprašanj, ki je še odprtih, je seveda tisti, ki so najbolj težavna, ki so se izkazala za najbolj težavna tekom pogajanj. Veliko dela nas še vedno čaka. Sam sem popolnoma zavezan k temu, da čim prej dosežemo naše cilje. Upam, da bomo lahko ta odprta vprašanja eh, dokončno obravnali februarja in marca, da bomo lahko pripravili celosten eh, pristop sveta na, eh, v svetu marca in na to sklenili še pogajalski mandat na koncu marca. Vse skupaj bo seveda potekalo sočasno s procesom uh, v parlamentu. Želeli smo zastaviti takšne pozitivne časovne roke, ravno zaradi tega, ker smo imeli zelo pozitivne razprave v svetu prejšnji teden. Mislim, da smo vsi pripravljeni na kompromis. Zakaj smo pripravljeni na kompromis? Tudi zaradi dela Evropskega parlamenta v zadnjih mesecih. Zavezanost in strast, katero dela ta institucija, se je jasno pokazala v številnih predlogih sprememb, ki ste jih uložili na predloge reforme komisije. Ogromno je bilo dela že s tem, da smo 8000 predlogov sprememb zmanjšali na precej uh, manjše obvladljivo število. Neverjetna je bila tudi učinkovitost, se, s katero se je ta proces zaključil prejšnji teden tukaj v odboru. Rad bi se zahvalil Pavlu De Castru, vsem poročevalcem, poročevalcem v senci in vsem članom in članicam tega odbora za učinkovito delo, ki ste ga prikazali. Mislim, da ste s tem poslali jasno sporočilo svetu. In to sem tudi povedal prejšnji teden na svetu. Prepričan sem, da lahko tudi na naši strani poskrbimo za takšno dobro delo, tako da bomo lahko dokončali to delo do konca marca, kot sem dejal. Sledim vašim postopkom, vem, kakšna so vaša stališča in vesel sem, da obe instituciji predvsej podobno razmišljata pri številnih elementih. No, pri nekaterih uh, zadevah so te vrzeli malce širše, vseeno pa upam, da jih bomo lahko premostili. Prvi korak bo seveda ta, da se čim prej začnemo pogovarjati. Pogovarjati tudi s komisijo, ne samo z vami, tako da bomo bolje razumeli naša posamična stališča, da bomo razjasnili tehnične predloge sprejem in se pripravili na trialoge. Prepričan sem, da bo na to postopek tekel precej hitreje, ko, ko bodo pripravljeni vsi pogajalski mandati. Če želimo doseči medinstitucionalni politični dogovor do konca junija, to pomeni, da moramo delati zelo prožno v postopku trialoga. Prožni moramo biti tudi v neformalnih stikih, ki bodo spremljali ta proces. Upam, da lahko odbor to podpre. Vem, da vaš predsedujoči dela tako in z njim bom seveda tesno sodeloval, da bi dosegli naše cilje. Naj sklenem ta govor. Kot sem že dejal, sledimo ciljem strategije Evropa 2020. Gre za to, da zagotovimo rast, ki je pametna, trajnostna in vključujoča. To je jasen izziv za skupno kmetijsko politiko. Mislim, da lahko uspemo in to zaradi dveh razlogov. Prvič. Cilji ki jih je predstavila komisija v predlogih reforme, dobra proizvodnja hrane v EU, trajnostno upravljanje naravnih virov in uravnotežen razvoj podeželja. Vse to je v skladu s prednostnimi nalogami strategije Evropa 2020. To so tudi cilji, ki jih podpiramo tako v svetu, kot tudi tukaj v parlamentu. Drugi razlog je ta, da ima skupna kmetijska politika že dobre rezultate. Izkazala se je, predstavlja temeljne za modernizacijo evropskega kmetijskega sektorja, prispeva ne le k gospodarski rasti v EU, e ampak tudi k trajnostnemu, dolgoročnemu delu na področju zanesljive preskrbe s hrano. Upam, da se bo to nadaljevalo od sedaj do leta 2020 in onkraj tega leta. Slediti moramo našemu delu in ustrezno reformirati skupno kmetijsko politiko v naslednjih mesecih. Gre za širši evropski interes, ne le za interes kmetijskega sektorja. Upam, da bomo pripravljeni na kompromis in da bomo skupaj delali za to, da dosežemo naše cilje. Sam sem pripravljen na vodenje tega postopka v svetu, tesno bom sodeloval s Pavlom eh, Dekastrom, s poročevalci, s člani in članicami odbora Agri in z drugimi, ki so del tega procesa v drugih odborih. Skupaj lahko položimo temelje za prihodni razvoj kmetijskega sektorja Evropske unije. Tako bomo lahko pomaga, pokazali, da lahko institucije Evropske unije, ko, jih, ko se znajdejo pred takšnimi izzivi, dejansko privedejo do dobrih rezultatov. Še nekaj bi rad dejal. Tega še nismo nikoli naredili nikoli še nismo imeli pred sabo tako zapletenega dosjeja. Dosjeja, pri katerem bi se moral izkazati postopek soodločanja v tako kratkem časovnem okviru. Čas ni na naši strani. Sedaj imamo okno, časovno okno, v katerem moramo to izkoristiti in zagotoviti napredek. Štiri leta smo porabili za razprave o SKP. Ministri in eh, poslanci in poslanke o tem razpravljajo zadnji dve leti. Če nam ne uspe v naslednjih nekaj mesecih, potem obstaja velika možnost, da nam sploh ne bo uspelo v mandatu tega parlamenta. Naslednje leto ob tem času boste vsi pripravljeni na volitve. Pripravljeni boste na svoje kampanje. Na to nas čakajo tudi eh, septembrske volitve v Nemčiji, naprimer. Sedaj imamo priložnost. V tem parlamentu imamo dober odbor in parlament kot takšen, po mojem, želi dogovor glede reforme SKP. V svetu velja enako. Predsedstvo je ambiciozno, želi delati Ne, hitro, ampak časovno učinkovito. Glede na vse pritiske, s katerimi se soočamo. Glede na to, da se v zadnjih letih evropske institucije niso izkazali tako, kot bi se lahko, in to na številnih področjih, imamo sedaj možnost, da naredimo nekaj pozitivnega, nekaj vsebinsko bogatega in na ta način vrnemo optimizem kmetijskemu sektorju za naslednjih nekaj let. Upam, da bomo lahko sodelovali pri doseganju tega cilja. Veselim se vaših komentarjev in vaših vprašanj. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Najlepša hvala, Simon. Mislim, da bi morali pokazati, da smo kos odgovornosti, ki nam je bila naložena to moramo storiti, to tudi lahko storimo in nedvomno si to tudi želimo storiti. Čaka nas pomembno obdobje, čakajo nas pomembni izzivi. Prepričan sem, da bomo intenzivno sodelovali s svetom. Želimo si namreč doseči ta izjemno ambiciozen cilj. S tem bomo tudi počistili celotno področje različnih tolmačen, ki smo jih slišali glede dela. To so poročali predvsem nekateri časniki, ki niso ravno najbolj naklonjeni Evropskemu parlamentu. Tako da sem vesel, da si tudi sam izrazil pripravljenost za sodelovanje z našim odborom. Še enkrat hvala. Številni so se prijavili k besedi. Najprej dobijo besedo koordinatorji skupin. Albert Des iz skupine ELS je prvi. Izvoli. Ja, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, dobrodošli v naši sredi, dragi Simon. Veseli smo, da si danes z nami. Vesel pa sem tudi, da se je irsko predsedstvo v ključnem trenutku odgovor, eh, odločilo za to, da bo prevzelo odgovornost za urejanje kmetijske politike v Evropi na skupen način. Dejal si že, da vsi nestrpno pričakujemo izid sveta prihodnji teden. Brez financiranja ne bomo mogli doseči ali oziroma dosegati končnih odločitev in mislim, da si vsi želimo, da bo prihodnji teden večletni finančni okvir tudi sprejet. Najlepša hvala tudi za ta tvoj komentar. Um, glede dela v parlamentu in kako smo vso delo opravili v zadanem času. Sprašujem se, ali je sploh možno smiselno zaključiti postopek, v katerem je bilo predloženih več kot 7000 predlogov sprememb. Tu se želim zahvaliti tudi eh, administrativnemu osebju, ki je pri tem delu sodelovalo in ki je omogočilo, da lahko naslednji teden o tem predlogu tudi glasujemo. To ni samo umevno, kajti vemo, da parlament nima toliko sodelavcev kot pa naprimer komisija ali pa države članice s vsem svojim osebjem eh, doma. Tako da še enkrat čestitam vsem kolegom, ki so pomagali pri tem delu. Potem, ko smo videli, kakšno je stališče parlamenta. Upam, da bomo skupaj s svetom lahko oblikovali smiselno kmetijsko politiko za obdobje po letu 2014. Nisem sicer prepričan, kakšno je stališče predsedstva in upam, da nam boš povedal, kakšno je eh, glede dela po irskem predsedstvu. Zanima me, kako si predstavljal začetek izvajanja reforme leta 2014 realno gledano nam to takrat ne bo uspelo. Verjetno se bo to zgodilo šele januarja 2015, kajte leto 2014 bo leto prenosa oziroma začetka izvajanja tega dela v državah članicah, nekem vrste prehodno leto. Dejal si, da si skupaj z državami članicami eh, želiš trajnostno in vključujoče kmetijstvo v Evropski uniji tu moram povedati, da kadarkoli je govora o kmetijskem proračunu in njegovi obsežnosti, eh, lahko samo povem, da je sektor kmetijstva poseben, če ga primerjam primer z obramnim sektorjem oziroma s proračunom za obrambo ali pa za socialo ali katerakoli druga področja. Kmetijstvo je pač poseben sektor. Eh, Eh, prepleta se s številnimi drugimi. In konec koncev je to sektor, ki je eh, nekako eh, deluje v korist vseh 500 milijonov oziroma nekaj več prebivalcev in prebivalk Evrope. Simon, upam, da boš pri svojem delu kar se da uspešen. Hvala. Luis Capula Santos. Hvala lepa. Sedaj pa Luis Capula Santos. Prezident, tam je krije na tromenc Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi seveda rad Simonu Kavnijo zaželil dobro jutro, pozdravljam ga tukaj in želim mu veliko sreče tekom predsedovanja. Kot poročevalec za to področje sem vesel, da so Irci tisti, ki skrbijo za to šestmesečno obdobje. Mislim, da je Eh, njihov pristop zelo dober in na ta način bomo lahko dosegli cilje, ki jih imamo. Veselimo se lahko dobrega pogajalskega obdobja. Spoštujem vaše prednostne naloge. Veseli me tudi vaša odločnost, gospod minister. In vaša odločnost je tašna kot naša odločnost. Vsi, vsi smo zavezani k temu, da bi dosegli dogovor do konca irskega predsedstva. Evropski parlament je pokazal veliko mero duha kompromisa. In mislim, da lahko prek tega duha sodelujemo tudi s svetom. In upam, da bo tudi delo v svetu potekalo na podoben način. Na začetku smo imeli 3000 predlogov sprememb, sedaj pa imamo 75 kompromisnih predlogov. drugi poročevalci in eh, kolegi in kolegice so trdo delali, vse je šlo kot po maslu. Na koncu smo izglasovali te dokumente z veliko večino. Svet se dobro zaveda, kakšna so naša stališča. Ne želim biti predolg, gospod minister, ampak želim, da nam vi poveste, glede na to, da poznate našo delo, kateri dosjeji, katera področja bodo najbolj zahtevna, tako da bomo imeli čim več časa, da o teh največjih izzivih govorimo in da poiščemo rešitve. Rad bi izrazil tudi svojo lastno pripravljenost na kakršnikoli neformalen stik, za katerega menite, da je potreben. Mislim, da moramo iti on kraj eh, pogajalskih formalnosti. Biti moramo zelo prožni, glede na to, da časa ni veliko. Biti moramo čim bolj učinkoviti čim bolj smotrni pri našem delu. Hvala, da ste priznali, da smo delali do sedaj učinkovito. Upam, da bomo lahko tekom vašega predsedovanja nadaljevali s takšnim učinkovitom delom. Hvala. Hvala lepa, Brita Reimer za skupino Alde. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani gospod minister, vesela sem, da vas lahko pozdravimo v naši sredi. Tudi skupina Alde vas pozdravlja, seveda. Uh, vemo, kako ogromen projekt je pred nami. Videli smo, koliko vsebin smo morali v tako kratkem časovnem dobi predelati. In zato moram reči, da cenimo irsko predsedstvo, da se je odločilo za to novo pot. Dejali ste, da moramo najti nove ravni, na kateri bomo sodelovali, na kateri bomo lahko kar se da hitro dosegli sporazume, dogovore. Časa za to ni veliko, to ste prav tako izpostavili. Zato se želim še enkrat. Um, zahvaliti. Irci ste znani kot ustrajen uh, narod in pripričana sem, da boste lahko tudi na ravni sveta dosegli eh, dogovor. V svetu ni nič drugače kot tu v parlamentu, kajti veliko nasprotujočih si stališč eh, je med nami. Upam, da boste lahko res dosegli čim več eh, kompromisov in še enkrat vam želim čim več uspeha in čim več sreče pri doseganju pogajalskega mandata. To je dobro, eh, dobra izkočnica tudi za trialoge in parlament se bo potrudil, da bo na trialogih konstruktivno sodeloval. Dosegli in doseči pa moramo stališče, ki bo v korist vseh. Hvala. Grazie, Brita. Ja. Hvala, Brita. Martin Heusling za skupino zelenih. Ja, minister, ich darf Sie auch. Gospod minister, tudi v imenu eh, skupine zelenih Evropskega parlamenta vas Najlepše pozdravljam v naši sredi. Predstavili ste zelo ambiciozen časovni načrt. Veliko dela zahteva od vseh nas. Veliko eh, terminov se bo morali zapisati v naše koledarje v naslednjih mesecih. Upam pa, da boste delo oblikovali na kar se da eh, prožen način in da ne bo potekalo v okviru rednih trialogov, um, oziroma v obliki načina dela rednih dialogov. Prihodnji teden bo Evropski svet odločal o večletnem finančnem okviru in nekoliko me skrbi, da bo prišlo do odločitev, ki bodo imeli tudi negativne posledice za pogajanja o, skupni, o reformi skupne kmetijske politike. Sploh kar zadeva prvi in drugi stebr skrbi me, da bodo sredstva v prvem stebru tako ali tako zmanjšana, v drugem pa tudi, čeprav ne toliko kot v prvem. SKP je pomemben instrument za številne države članice in zagotoviti morate, da bo predlog reforme kar se da uravnotežen. Herman Van Rompuy je predlagal številne kompromisne predloge, čeprav to ni morda njegova pristojnost, ampak pristojnost uh, sveta za kmetijstvo in ribištvo. In kompromisni predlogi gospoda Van Rompuyja ne, ne bodo olajšali pogajanj s parlamentom. Ko bo parlament glasoval o svojem stališču, vam bomo lahko povedali, kakšno je st, um, tudi naše stališče. Nekatere države članice in Irska uh, si želijo naprimer tudi historična plačila predstaviti nekam uh, ob konec reforme. To ni dobro. Tudi regionalni model, ki trenutno velja za Nemčijo, uh, je model, ki ga velja ohraniti, kajti zagotavlja med drugim tudi konkurenčnost celotnega evropskega kmetijstva, celotnega sektorja. Biti moramo se pravi, kar se da ambiciozni prilagoditev uh, mora potekati kar se da hitro, tako da ne bomo izgubili um, podpore novih držav članic ali pa morebitnih kandidatk, uh, ki si želijo te, te postopke izpeljati hitreje, kot pa se to morda zdi zdaj. Seveda, tu pa so potem še drugi vidiki, varovanje okolja, okolje samo, podnebne spremembe vse to je treba upoštevati. Tudi zelenitev ne na zadnje. Vsi se zauzemamo za zelenitev, ampak želimo si, da bi bila zelenitev prostovoljna ali pa po drugi strani slišimo predloge, da bi bila zelenitev izključno v pristojnosti držav članic. S tem pa se mi ne moremo strinjati. Zelenitev mora pomeniti, mora biti koncept, ki bo eh, lahko tudi. Eh, ki mora biti razumljiv državljankam in državljanom. Zato se zauzema naša skupina. Upam, da bomo lahko pripomogli um, k doseganju kompromisa. Zaenkrat nam v pogajanjih to ni toliko uspevalo, ampak javnost od nas pričakuje, da bomo storili korak proti trajnostnemu okolju prijaznemu kmetijstvu. To je naloga tako držav članic kot tudi parlamenta. Hvala. Grazie, Martine, Hvala lepa, sedaj pa Jim Nicholson v imenu skupine EKR. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj tudi sam pozdravim ministra in uh, predstavnika predsedstva in mu zaželim veliko sreče v naslednjih petih mesecih. Prvi mesec je že za nami in verjetno bo delo eh, postalo precej intenzivno proti koncu. Tega se vsi zavedamo, ampak mislim, da smo pripravljeni na te izzive. tekom vašega govora ste govorili o nekaterih velikih kompromisih, do katerih bi morali priti. Dobro veste, da poznamo vprašanje kompromisa v tem odboru. Pogosto jih iščemo. In tudi na področjih, ko se naša mnenja krešejo. Vprašanje imam. A mislite, da je svet pripravljen na te izzive? Glede na to, kako sem se z njimi v preteklosti pogovarjal, sem vedno dobil vtis, da nimajo dovolj znanja, da niso pripravljeni na te izzive. Mislim, da bo to eh, največji izziv vašega predsedstva, da boste sodelovali z vašimi eh, kolegi. Mi smo velik del procesa odločanja o prihodnosti skupne kmetijske politike. Še eno vprašanje imam za vas v povezavi z zanesljivo preskrbo s hrano. Zanesljiva preskrba s hrano je bila zelo pomembna tema pred dvema, pred tremi leti. Vsi so o tem govorili, vsi so menili, da je to izjemno pomembno. Mi lahko poveste, kje bomo v teh predlogih zagotovili zanesljivo preskrbo s hrano v prihodnosti. Sam tega ne najdem. Vsak metovalec v Evropi zahteva manj birokracije manj papirologije. Predlogi komisije pa pomenijo vsaj 15 odstotkov več stroškov upravljanja. In ne vem, kakšni bi bili stroški predlogov, ki smo jih eh, sprejeli prejšnji teden, ampak mislim, da ne bi bili nič manjši. Kam smo namenjeni, kam gremo? To je vprašanje, na katerega želimo odgovor. Na začetku so nam povedali, da moramo sprejeti zelenitev v prvem stebru, da bomo zagotovili uravnotežen proračun. Sedaj imamo zelenitev pod prvim stebrom, obenem pa smo soočeni z rezi v proračunu. Kako boste rešili to vprašanje? To je bistveno vprašanje. Če je proračun zmanjšan, kaj se bo zgodilo z zelenitvijo v prvem stebru, bi morala ostati v tem stebru ali pa bi jo morali prenesti, tako kot so eh, številni dolgo govorili, v drugi stebr. To so področja, ki jih moramo dobro analizirati, tako vi kot tudi mi, če želimo zagotoviti pogoje, v katerih lahko delajo kmetovalci posod po Evropi. Kakšne napake delamo? Poskušamo zagotoviti eno rešitev za vse, od severa do juga, od shoda do zahoda, za celotno Evropsko unijo. In to ne deluje. To je nemogoče do, imeti moramo dovoljšno mero prožnosti, da bomo lahko uspešno zagotovili dobro delujočo politiko. Dejali ste, da imamo priložnost za to. Naj vam zagotovim, da bo moja skupina naredila vse za to, da bomo dosegli dogovor do konca vašega predsedovanja. Ampak moram povedati, da se ne bom strinjal z nobenim dogovorom, ki ne bi deloval v praksi. Hočem dogovor, hočem dovolj časa za to, da sklenemo dober dogovor, učinkovit dogovor, ki bo deloval. Da bo deloval na administrativni ravni, na vladni ravni, da bo deloval na praktični ravni. Hvala. Grazie, Jim. Hvala lepa, Jim v imenu skupine FD kolega Elmar. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, prosili so me, da zamenjam gospoda Agnewa, kolega. Danes ga na vašo srečo ni, ampak poskusil bom zapolniti to vrsel. Imate le šest mesecev, da izpopolnite ta grozni predlog reforme SKP. Kje je ponastovitev? Obljubili ste jo nam. Cilj je bila, sedaj pa je izgubljena. Kje je zmanjšanje birokracije? Imamo kompleksna pravila, ki se nanašajo na eh, področja z okoljskim pomenom, eh, glede upravljanja, glede odpravljanja dvojn, dvojnega financiranja. Kako bomo poenostavili ta postopek, kako bomo izboljšali preglednost? To ni reforma, več istega imamo, vse je še slabše. Gospod Danta, pa ima protekcionistično eh, politiko na področju sladkorja. Gospod minister, potrošniki v Združenem kraljestvu plačujejo dvakratno ceno sladkorja. Rafinerije bodo izgubile delovna mesta pri nas. Potrebno je govoriti o vprašanju britanskega programa Tatum Lyle. Glede na vprašanja, ki jih je zastavil eh, novem, novembra lani, glede tega so ostala brez odgovorov. Kako rešiti to? Današnji predlogi ne rešujejo teh težav. Cene se višajo, ti predlogi pa prena, eh, pre, eh, predstavljajo protekcionizem, to bo zelo slabo tako za Evropsko unijo, kot tudi za Združeno kraljestvo. Uporabiti morate vaše predsedstvo in izboljšati to reformo. Kmetovalci ne smejo ostati pred ovirami perverznih predlogov za zelenitev. V moji državi in v drugih državah, kjer so rafinerije eh, trsnega sladkorja, ne smemo izgubljati delovnih mest zaradi protekcionizma. Veselim se vašega odgovora. Zelo dobro. Koordinatorji so dobili besedo, sedaj dobi besedo Simon, ki se bo odzval na vaše pripombe. V drugem krogu dobijo besedo poročevalci, poročevalci v senci in ostali, ki so prosili za besedo. Simon. All, um, your, uh... Najlepša hvala, hvala za, za odkritost in neposrednost. Takšne morajo biti razprave, ne pa da smo prijazni drug z drugim glede komentarjev Alberta. Strinjam se z vami, potrebujemo razpravo o večletnem finančnem okviru naslednji teden, zato da bomo lahko prišli iz te faze, pripravljane faze naših stališč in se lotili razdeljevanja sredstev. Vedeti moramo, koliko sredstev bomo imeli za skupno kmetijsko politiko. Z vidika sveta ministrov želimo seveda sprejeti čim več odločitev, vsaj v okviru eh, kmetijskih ministrov, glede izvajanja tega proračuna. Seveda želimo pri tem sodelovati z vami v postopku soodločanja. Nekaj odločitev bo sprejetih naslednji teden tekom pogajanj o večletnem finančnem okviru, ki jih vodi Herman Van Rompuy, glede določene sredstev za zelenitev, glede eksterne konvergence med državami in glede uh, te škatlice, v kateri vsi imate veliko informacij in dobro poznate zadeve. Po tem sestanku bo uh, nekdo iz komisije predstavil prehodne določbe za obdobje 2014 potrebno je doseči eh, politični dogovor za SKP in na to omogočiti dovolj časa državam, da začnejo izvajati te zadeve v praksi. O tem ste številni govorili, Jim, Roger in drugi. Ne glede na to, kaj storimo, kako spremenimo politiko, moramo zagotoviti, da imajo države članice dovolj časa, dovolj manevrskega prostora, da začnejo ta pravila izvajati, da uvedejo vse strukture, ki jih od njih zahtevamo. Tako da bo izvajanje teh pravil preprosto, da jih bodo lahko kmetovalci in države razumeli. To seveda ni preprosto v tako, časem, eh, tako kratkem času. Komisija ve, da tudi če dosežemo dogovor do junija, bomo morali porabiti preostanek leta za to, da določimo eh, delovanje teh ukrepov, da se eh, dogovorimo o prihodnih um, ehm, določbah in na to ugotovimo, kako bo vse skupaj delovalo od 1. januarja 2015 naprej. Glede Luisinih komentarjev. Lepo, da menite, da sem zavezan k temu delu, ker sem zavedan se vloge parlamenta. Upošteval sem tudi komentarje Džima. Tukaj sem preživel tri leta. Vem, kakšne so težave povezane s postopkom soodločenja. Vem, da je to najobsežnejši postopek soodločenja, v katerega je vstopil ta odbor in v katerega je vstopil ta parlament. Zagotoviti moramo, da, bo, da bodo rezultati dobri izzivi so veliki. Težko vam dam eh, jasne odgovore na vse to, ker končnega pogajalskega stališča še nismo določili. Ampak vprašanja, pri katerih vi težko najdete kompromiso, vprašanja, pri katerih se težko strinjamo tudi mi v svetu. Seveda želi predsedstvo doseči ustrezno eh, dobro pogajalsko stališče, ampak pri tem imamo veliko težav, tudi pogajanja eh, in težave, ki izhajajo iz večletnega finančnega okvira, so zelo zahtevna. Govorili bomo o glavnih temah, o zelenitvi, o eh, interni konvergenci, o podpori za mlade kmetovalce, o omejitvah sredstev. Brez dvoma se bodo mnenja eh, razlikovala tudi glede enotne sud. Imamo različna mnenja v parlamentu, v svetu, nekatere države članice želijo pristop prostega trga, druge pa so precej živčne, ko govorimo o takšnem pristopu. Želijo eh, nadzorovati tako trge, kot tudi cene, precej bolj strogo, to velja tudi za podporo in za vse ostale ukrepe. To te razlike bodo vedno ostajale, tako v parlamentu, kot v svetu, kot tudi eh, v okviru trialogov. Od nas je odvisno, da najdemo pragmatičen odgovor na vse to. Brit, vaši komentarji, kot sem dejal, obstajajo nekatere vrzeli, različna mnenja. Martin Ausling, še enkrat moram povedati, da je težko govoriti o podrobnostih eh, zelenitve. Kljub temu, da vem, da vas to izjemno zanima. Ne vem, kakšno bo to področje na koncu, glede na to, da še nimamo pogajalskega stališča sveta. Lahko pa podam svoje osebna mnenja, ampak eh, to mnenje ni veliko vredno, če sem odkrit. Potrebujete moj pogajalski mandat, ki mora biti preprost, preprost za. Eh, izvajanje, obenem pa morajo imeti ukrepi za zelenitev eh, dodatno, dodano vrednost, eh, trajnostni morajo biti, morajo biti in prilagojeni sistemu proizvodnje. In to je to, kar želimo narediti. Računsko sodišče je ocenilo, da bo izvajanje SKP, ki jo predlaga komisije, komisija, povečalo stroške za 15 odstotkov. To je nespremljivo, to je nespremljivo tudi za svet in to lahko odkrito povem. To je nespremljivo tudi za parlament in zato ste pripravili 8000 predlogov sprememb. Zato imate predloge, ki so bolj preprosti za izvajanje kot pa tisti iz predlogov komisije. Vsi imamo svoje odgovornosti, svoje obveznosti. Vem, da zahtevate eh, poenostavitve. Ugotoviti moramo, kakšni so ti predlogi, o tem se moramo pogovora, pogovarjati v trialogih. Pravite, da naj bo parlament pomemben del tega procesa in če to želite, potem imate, tako kot jaz, tudi vi veliko odgovornost, če želite zagotoviti poenostovitve, če želite zagotoviti SKP, ki bo delovala. Govoriti moramo in se pogovarjati kot enakovredni partnerji. Vsi moramo iskati odgovore. Vaše odgovore bom sam poskusil vključiti v pogajanja. V svetu vi morate narediti isto in upam, da bomo lahko na, na ta način zagotovili sinergijo med našimi in vašimi predlogi. Tako bomo zagotovili kompromis, s katerim bomo vsi zadovoljni. Verjetno eh, boste veseli, glede na to, da moram povedati, da nekateri eh, kompromisi, ki jih obravnavamo v svetu, predstavljajo kompromise, ki so utemeljeni na vaših predlogih, zato ker so ti logični nočem se spuščati na tem mestu v podrobnosti, ampak pomembno je to povedati. Nekateri od vaših kompromisov so zelo dobri, logični, drugi pa so malce bolj težavni. Ampak, če bi se vedno strinjali, seveda ne bi potrebovali postopka soodločanja. Glede Džimovih komentarjev, odkrit in odprci, tako kot vedno, glede eh, zanesljive preskrbe s hrano, lahko rečem naslednje. Osebno me ta tema izjemno zanima. Kot irski minister v svetu vedno zagovarjam te teme. A je Evropska unija s pomočjo skupne kmetijske politike tista, ki mora zagotoviti uh, zanesljivo preskrbo s hrano, trajnostno preskrbo s hrano, da mora upoštevati uh, okoljske ukrepe. Obene pa se moramo zavedati, da moramo proizvajati več hrane do leta 2030 vemo, da bo svet, globa, svet globalno potreboval od 40 do 50 odstotkov več hrane, kot pa jo trenutno proizvedemo. In to je sprejeto dejstvo. Do 2050 bo ta številka še večja, glede na uh, vedno več urbanizacije, vedno več ljudi v svetu, glede na razvoj v Afriki, Južni Ameriki in tako dalje. Evropa mora odigrati svojo vlogo pri vsem tem. Lahko je najti odgovore povezane eh, s trajnostjo, če govorimo zgolj o eh, poenostavitvah. Če manj pritiskamo na samo prst, na zemljo. Ampak to ni tisti pravi izziv. Pravi izziv je, kako proizvajati hrano trajnostno, kako se soočiti z vsemi navskrižnimi izzivi, eh, navskrižne skladnosti, s katerimi se soočamo, kako rešiti te težave in obenem proizvesti več hrane. To so najbolj zapleteni izzivi, s katerimi se soočamo v tem procesu. In zato je zelenitev pomembna. Zato, da bo ta sistem preprost, da bo ustrezna dodana vrednost. In da bomo tistim kmetovalcem, ki so progresivni, ki želijo proizvajati več, konkurenčni ne le v Evropi, ampak tudi v primerjavi z globalnim modrom. Kako to narediti? To je vprašanje, kako zagotoviti obenem trajnost. To je vprašanje. To je izziv SKP. In to želimo narediti. S tem, da uh, uravnotežimo zelenitev v stabro 1, v stabro 2 pa potrebujemo takšne ukrepe, ki bodo podpirali vso to delovanje, uh, trajnost, raziskave, inovacije, sp uh, eh, podnebne spremembe in tako dalje glede drugih elementov v stebru tu, eh, v stebru dve, pa je, moramo povedati, da je to nekako tako, kot da bi eh, nekaterim državam skušali nadeti prisilni opič. Odgovoru v svetu zaenkrat še nimamo na vsa ta vprašanja, poskušamo pa jih najti. Rogerjevi komentarji spominjam se vas dobro iz parlamenta Roger. Politično imava zelo različne pristope glede na vlogo Evropske unije. Mislim, da obstaja dodana vrednost skupnih evropskih ukrepov, glede na to, kako proizvajamo hrano, kako eh, ščitimo okolje, kako ščitimo skupnosti skupna kmetijska politika je edina celostna skupna politika, ki je gospodarsko že delovala in še vedno deluje. Ima nekatere napake, zato jo moramo prenoviti, izboljšati, poenostaviti in zagotoviti, da Evropa ostane konkurenčna tudi na trgu sladkorja, pa tudi na drugih trgih. Izkoristiti moramo nove trge, ki rasejo in se širijo zunaj e, naših meja obenem pa moramo podpreti obstoječo sladkorno industrijo, ki jo moramo ščititi v prihodnosti. In Irska dobro pozna sladkor. Naj vam to povem. Ampak sedaj moram govoriti kot eh, predsednik sveta oziroma predsedujoči sveta ministrov, eh, tako da ne morem dati svojih osebnih menj glede sladkorja. Podrobnosti žal še nimam, če pa lahko pomagamo v kakršni koli meri, bom poskusil. Ne želim pa dajati preveč obljub glede tega, o čemer ste govorili. Gre za vprašanje, eh, ki ga more vaš kolega rešiti s komisijo. Tako odkricem lahko, to je vse, sem pa vesel novih vprašanj. Grazie, grazie Simon, grazie anche... Hvala Simon, hvala lepa tudi za to, da zelo jasen in kompetenten način odgovarjaš na besede. Kolega Rubiks še ni dobil besede izmed koordinatorjev, izvolite v imenu komunistov. Hvala lepa. Sam se strinjam s predhodnimi govorniki, ki so se strinjali z vami, gospod minister ko ste vstopili v dvorano, ste se nasmejali. To, kar ste predlagali, se nam zdi izvedljivo. Mislim pa, da uresničevanje vseh teh nalog ni odvisno samo od vas, temveč od celotnega sveta in tudi seveda od irskega predsedstva. Nahajamo se v ključnem trenutku, ko gre za SKP, smo prav tako v sklepnih fazah izvajanja reform, torej smo zadeli ravno pravi trenutek za obravnavo teh vprašanj. V težkih trenutkih so tudi irski voditelji znali prisluhniti irskemu prebivalstvu. Odzvali so se na tak način, da je bilo tudi irsko prebivalstvo zadovoljno To je dobro tudi za Evropsko unijo, po mojem mnenju. Mi poslanci smo seveda zastopniki državljanov. Upam, da boste storili vse za to, da se uveljavi tudi kompromis, ki smo ga mi sklenili. No, vse zadnje smo mi predstavniki prebivalcev. Dve leti je minilo od zadnjega dogovora o SKP-ju. Od takrat smo bili priča številnim protestom. Ljudje so protestirali pred parlamentom, tudi v Strasburu. Po nas so zlivali mleko, ogromno stvari se je zgodilo. S tem so državljani izrazili svojo voljo. Kot predstavnik skupine GUE, in kot predstavnik Latvije bi rad povedal nekaj v zvezi z neposrednimi plačili. Tudi drugi so to omenili. V Evropski uniji, ki naj bi bila pravična, ti predlogi v zvezi z neposrednimi plačili niso pravični. Kmetje me vedno sprašujejo, kaj se dogaja s prilagajanjem neposrednih plačil da morajo počakati do leta 2019. Šele leta 2019 naj bi dosegli 80 odstotkov evropskega povprečja. To pa našim kmetom ne ustreza, tudi ni razlog, zakaj so nas izvolili. Zato me zanima, ali boste prisluhnili tudi mnenju naših kmetov, ki se borijo za neposredno plačilo. V prihodnih dneh bo prav tako organiziran protest. Več kot 400 traktorjev se bo podalo po Viji Baltiki pri nas in kmetje upajo, da jim bo nekdo končno prisluhnil. Upam, da boste tudi vi razmišljali o socialnih vprašanjih ki zadevajo kmetijsko področje. Kar nekaj to vrstnih vprašanj obstaja. Hvala. Dobro, hvala lepa, kolega Rubiks. Sedaj pa začenjamo s poročevalci, poročevalci v senci in vsemi ostalimi. Mišel Donta, potem pa kolegi Caberes. Gospod minister, Dovolite mi, da se vam najprej zahvalim, ker ste tako odločni. Odločni ste, da v teh petih mesecih, kolikor nam je še ostalo skupnega dela, dosežete rezultat, ki bo zadovoljiv za vse strani. Geslo naše unije je združena v raznolikosti. Parlament je prejšnji teden izrazil svoje mnenje, s tem smo uresničili to geslo, združena v raznolikosti, tako eni kot drugi imamo določene cilje, zahteve, ambicije, sprejete zaveze do naših voljivcev. Te se lahko kljub vsemu razlikujejo. Že Louis Kapolos, ki je poročevalec za prvi stebr, je rekel, da so bili naši kompromisni predlogi izglasovani z veliko večino. Morda se nekateri v komisiji in svetu skrivajo za stališčem parlamenta, ampak podariti je treba, da se je prvič zgodilo, da se neposredna demokracija vključuje v skupno kmetijsko politiko. Mislim, da smo končno prisluhnili tudi volji ljudej, ljudi, tudi volji tistih, akterjev, ki jim v preteklosti nismo prisluhnili ali pa so bili od nas preveč oddaljeni. Pogajanja bomo zaključili v trenutku, ko vladajo okoliščine, ki so zelo podobne tistim, v katerih smo začeli izvajati SKP. Pred 50 leti, ko smo spostavili skupno kmetijsko politiko, je Evropa šesterice bila odvisna od uvoza proizvodov od drugot. Takrat smo morali zagotoviti ustrezno preskrbo s hrano. Samo 80 odstotkov hrane smo proizvedli takrat. Danes je stanje enako. Pomembno je, da zagotovimo ustrezno preskrbo ne samo za 500 milijonov evropskih državljanov, temveč za vse državljane na svetu. Državljani od nas pričakujejo stabilnost na trgih, zaščito, ko gre za oskrbo s hrano, ko gre za kakovost hrane Se pravi, potrebujemo dobro delujoče kmetijstvo, istočasno pa tudi dobro delujočo prehrambeno verigo. Zato različni sogovorniki od nas zahtevajo, da se navežemo na slogan Evrope 2020, rast, stabilnost. To je, mislim, da tudi jasna usmeritev vašega predsedstva. Od nas torej zahtevajo, da smo dovolj pregledni, da zagotavljamo delovna mesta in rast lahko računate na mojo pripravljenost in odločenost, zato da bi skupaj dosegli dober kompromis. Vemo, o čem smo glasovali, vemo, kakšne so pogajalske smernice v posameznih poročilih. Že od tega trenutka smo se pripravljeni pogovarjati. Pogovarjati pogajanja se bodo začela kasneje, ko bo šlo za uradne pogovore. Lahko pa vam povem, da sem res sam pripravljen čim hitreje začeti s pogovori, da se vsi cilji dosežejo še v tem semestru. Hvala. Grazie, Michel. Adesso. Hvala, Mišel. Irače Garcia Beres, potem Maginez in Kostinger. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu ministru, da je danes z nami, Hvala lepa za to izjemno zanimivo razpravo. Mislim, da ta razprava poteka v zelo pomembnem trenutku. Namreč zaključiti je treba z delom, ki smo ga upravljali skoraj da celoten zadnji mandat, ukvarjali smo se z reformo SKP-ja. Verjetno se zavedate na podlagi vseh podanih pripomb v našem odboru. Veliko pričakujemo tudi od irskega predsedstva. Upam, da bo irsko predsedstvo odigralo pomembno vlogo tudi pri pogajanjih o SKP-ju, da bomo dosegli korak naprej. Ključnega pomena je, da smo zmožni zagotoviti ustrezno usklajevanje, sodelovanje. Tudi mi se zavedamo, da lahko pri sklepanju sporazumov znotraj sveta pride do težav v danem trenutku V našem odboru smo veliko delali na teh vprašanjih, dosegli smo dober rezultat, vendar tudi ta rezultat kaže, da lahko, če sodelujemo, če smo usklajeni, dosežemo veliko, čeprav imamo raznolika mnenja. Čeprav je v našem odboru veliko različnih političnih skupin, čeprav prihajamo iz različnih držav, smo znali delati poenoteno, zato smo tudi uveljavili ustrezno reformo ta reforma, ki jo predlagamo, je primerna za ta sektor. Bistvenega pomena pa je, da zagotovimo raznolikost evropskega kmetijstva. Evropska komisija je podala predlog, o katerem smo glasovali tudi v našem odboru. Seveda smo pri tem upoštevali vse razsežnosti, ki vladajo znotraj kmetijske politike v Evropi obstajajo velike razlike, istočasno pa obstaja tudi potreba potem, da različne instrumente uporabljamo bolj fleksibilno, ko gre za ekologizacijo, ko gre za interno konvergenco. V primeru moje države je to res izjemno pomembno vprašanje. Parlament je na tem področju, po mojem mnenju, pravil več kot zadovoljivo delo. 7. in 8. februarja bomo, upam, prejeli dobre novice predsednik Evropskega sveta, gospod Van Rompuy, je rekel, da so pričakovanja visoka. Pomembno je ne samo, da dosežemo sporazum, temveč dober sporazum. Na podlagi dobrega sporazuma bomo lahko tudi znotraj skupne kmetijske politike lahko opustili zamisel o tem, da bi zniževali sredstva, takšni so bili predlogi v zadnjih letih zadnji komisiji in predlog za proračun je res najmanj, kar lahko sprejmemo pod to mejo, ne bi smeli iti. Pri SKP-ju smo zastavili pomembna vprašanja, ki ne stanejo veliko. To pomeni, da imamo na voljo različne instrumente, ki jih lahko uporabimo za to, da okrepimo tudi vlogo proizvajalcev v tej prehrambeni verigi. Pomembno je, da uporabljamo takšne instrumente, na podlagi katerih bomo lahko enotno tolmačili tudi določbe glede pristojnosti. Upam, da bo irsko predsedstvo upoštevalo tudi spremembe, ki jih je predlagal Evropski parlament, tako boste verjetno lažje dosegli tudi dogovor znotraj sveta. Na koncu pa bi vas rada še nekaj vprašala. Se opravičujem, ker to vprašanje morda ne leti na vas v funkciji predsedujočega sveta za kmetijstvo. Bolj me zanima, kakšno bo vaše stališče kot minister Irske. Namreč iz Španije naj bi prihajali hamburgerji, v katerih naj bi bilo zmešano tudi konsko meso. Gre za hamburgerje španskega izvora in čez dva tedna naj bi se o tem pogovarjali tudi z irskimi organi in zanima me, ali so res odkrili irski organi, da je izvor teh hamburgerjev od drugot. Mislim, da bi morali čim hitreje to potrditi, če ste res to ugotovili, se pravi, da čim hitreje potrditi, da ti hamburgerji niso prišli iz Španije. To menjam zato, ker se je že večkrat to zgodilo, ker so večkrat pripisali izvor proizvodov naši državi, čeprav niso izvirali iz Španije, s tem so škodovali tudi našim proizvajalcem, pa ne samo našim proizvajalcem, temveč proizvajalcem povsod po Evropi. Se upravičujem, ker vas to sprašujem, ampak res me zanima, kakšno je vaše stališče o tem. Hvala. Grazie. Hvala lepa, Irače. Magines na to Kostlinger. Poročevalka v senci za neposredna plačila. Comment... Najlepša hvala. Glede na zadnji komentar kolegice, bi tudi sama podala mm, podoben komentar. Kolega Dantan je dejal, da potrebujemo eh, prehrambeno verigo, ki je učinkovita in to ne samo cenovno, ampak tudi glede kakovosti prehrane, kakovostnega zagotavljanja eh, preskrbe s hrano, naprimer. Mislim, da se naš odbor za to zauzema in še naprej se moramo zauzemati, da se bo to tudi izvajalo. Upam, da bomo lahko o tem tudi razpravljali. Minister, lepo vas pozdravljam v naših prostorih, tokrat v drugi funkciji. Upam, da boste tudi v prihodnih mesecih tako polni energije kot zdaj. Postopek, ki ga izvajamo, je zelo dolgotrajen, ampak to ni jedrska fizika, zato ne vem, zakaj tako kompliciramo. Gre za to, da moramo doseči sporazum in da moramo pač določiti načela. Govorili ste o zanesljivi preskrbi s hrano in govorili ste, kako to izvajati na trajnosten način, kako tudi pridelati več hrane. Reforma, ki jo pripravljamo, oziroma sprašujem vas, ali se vam zdi, da reforma, ki jo pripravljamo, res eh, zmožna to storiti. Zanima me, ali je to po vašem mnenju res predlog, ki bo omogočil bolj celosten, bolj trajnosten način pridelave hrane ki bo tudi za potrošnike uh, ugoden. Se pravi, ali po vašem mnenju reforma bo delovala? V parlamentu smo zaenkrat zelo dobro sodelovali, čeprav seveda smo iz različnih političnih skupin in med nami obstaja določena uh, nesoglasja oziroma nasprotujoče si stališča. Vsekakor boste imeli pri vašem delu podporo parlamenta. Ampak še enkrat vas upozarjam na časovnico. Časa ni veliko. To so dejali tudi kolegi. Trenutno se nahajamo v verjetno zelo kritični fazi. In še enkrat ponavljam, to ni jedrska fizika. Vemo, pri čem smo, vemo, kaj moramo izpiliti. Delajmo na tehničnih vidikih, če lahko. In politične dogovore moramo doseči kar se da hitro, kajti časa za govorjenje ni več. Hvala. Bene, Zelo dobro, hvala lepa. Sedaj Elizabet Kostlinger, poročevalka v senci za razvoj podeželja, na to ostali. Dank, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod minister, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu in hvala za dokaj pozitivne in. Uh, torej besede in besede, ki nam ulivajo več optimizma. Tako kot moji predhodniki in predhodnice, eh, se tudi meni zdi, da je zelo dober signal strani irskega predsedstva, da se reforma eh, zagrabi za roge in se čim prej začne izvajati. Slišali smo tudi že vprašanje, kaj bo to pomenilo v praksi. Se pravi, komisija je že povedala, da bo reforma začela uh, delovati še leta 2015 zaradi prehodnih ureditev v letu 2014. Zanima me, kako se bo to odražalo na področju razvoja podeželja. Pri neposrednih plačilih bi imeli manj težav s prehodnimi uh, ureditvami. Ampak sklad za razvoj podeželja je nekoliko drugačen. Tu je treba tudi upoštevati, da države članice morajo programe, ki jih pripravijo, uložiti oziroma predložiti komisiji, komisija pa jih mora potem potrditi. In zato ne vemo, kako bodo izgledali ukrepi za zelenitev v prvem stebru v praksi. V Evropskem parlamentu smo oblikovali zelo konkretne in po mojem mnenju tudi zelo dobre predloge. Države, ki so oziroma ki že izvajajo eh, postopke za bolj okolju prijazno kmetijstvo, ehm, so na dobri poti in mi tega ne bomo mogli eh, zavreti. Ehm, zanima me, kako pa po vašem mnenju eh, to prehodno leto bo vplivalo na, kot sem dejala, sklad za razvoj podeželja novembra smo lahko spremljali um, zadnji krok pogajanj predsednikov držav in vlad o novem uh, večletnem finančnem okviru. In takrat smo lahko videli, da bo šlo za zelo zaskrbljujoče ukrepe oziroma pred, je šlo za zaskrbljujoče predloge. Kmetijstvo bo imelo na voljo manj sredstev in to se na, pri različnih državah članicah različno odraža. Kljub temu pa menim, da je kmetijstvo sektor prihodnosti. In dodana vrednost kmetijstva je nekaj, kar moramo vsekakor upoštevati, ne glede na razlike. Seveda, razlike obstajajo, ampak celoten kmetijski sektor v Evropski uniji mora biti spodbujan, če želi seveda rasti. In ukrepe moramo izvajati še naprej. Na področju kmetijstva imamo veliko nalog, naprimer prenova infrastrukture, um, potem vedno manjše število kmetovalcev in tako naprej. Mislim, da lahko tudi pri tem, uh, pri teh vprašanjih, pri teh težavah sklad za razvoj podeželja ponudi ustrezne odgovore. Gospod minister, zanima me, ali menite, da bo prišlo do dogovora na tokratnem vrhu, torej februarskem vrhu sveta v zvezi s finančnim okverom. Prav tako pa me zanima, ali morda lahko poveste, če obstaje določeni načrti ali pa vsej razprave, ki bi šle v smer načrta B. Naprimer, če februarski vrh ne bi bil uspešen, če proračun ne bo potrjen, potem bodo za nas veljala posebno nova dejstva. In zanima me, ali imate v tem primeru kakšen načrt B. Hvala. Hvala lepa, podpredsednik Vojcehovski in potem Šmit.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 da obstaja res več kot očitna neenakost, ko gre za neposredna plačila namenjena državam članicam. Predvsem je ta neenakost na škodo novih držav članic. Te ogromne razlike, do katerih prihaja na podlagi 18. člena pogodbe o delovanju Evropske unije, v povezavi s členom 42. Samo še dodatno spodbujajo diskriminacije, neenakosti. To je pravzaprav značilno za celotno situacijo. Mislim, da teh neenakosti ne bi smeli več trpeti, kajti tu ne gre, no se zadnje, samo za neenakost, temveč za nekaj nezakonitega. Nezakonitega glede na to, kakšne pravne norme veljajo v Evropi. Grazie, Hvala lepa. Sedaj pa kolega Šmit. Thanks, Paolo. I, I must be looking a little too tall. Najlepša hvala, Paolo. Simon, osebno ti želim čestitati zato, da ste celotno skupino oziroma ekipo irskega predsedstva vnesli nekaj keltskega prediha v delo Evropske unije. Ne bom pokomentiral reforme SKP kot ostali kolegi. Želim samo povedati, da v, svet, v svetu, kjer zavržemo skoraj 50% hrane, je zanesljiva prehrba s hrano zgolj del problema. Še veliko drugih stvari je to. Upam, da boš pri svojem delu uspešen, kajti imaš eh, vsa pooblastila oziroma vse eh, določene značilnosti za to. Imam pa vprašanje, ki se ki je povedalo na stežavo, ki eh, je nastala na strani nekaterih držav članic. Deset držav članic zaločuje z tem predlogom v svetu in ne vem, ali je to smiselno. To večkrat videvamo. prosim, da se tu pogovoriš s kolegi in skušaš na to, ta zastoj nekako odpraviti. Zanima me pa me še naslednje. Kaj je s tem predlogom, ki je bil omenjen glede identifikacije ovc? Predlog je bil sicer podan, ampak nekako obstavlja v sistemu. Ne vem, um, kaj bo z njima. Lahko poveš nekaj več o sistemu. No, bi pa pokomentiral tudi to vprašanje kolegice glede konjskega mesa v hamburgerjih. Um, tudi jaz sem slišal, da se na škotskem in v Angliji v določenih supermarketih prodaja uh, mleto meso, ki vsebuje tudi delež konjskega mesa. To je evropski problem, kajti to meso, konsko meso je verjetno prišlo iz Polske ali pa iz Italije ali pa iz katere druge države članice in zato res potrebujemo zelo dober sistem označevanja porekla tega mesa. Komisija je sicer predlagala sistem, ampak eh, delo ne napreduje dovolj hitro. Ali lahko potrdiš, da bo to ena izmed prednostnih nalog vašega predsedstva? glede reforme SKP pa upam, da boste pri delu uspešni. Vsekakor boste potrebovali podporo uh, irskih poslancev in poslank. Hvala. Hvala lepa. Doc in na to Harkin. Sorry, Mr. President. Um... Se pravčujem, gospod predsednik. gospod minister, lepo pozdravljeni v našem odboru. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu, kajti na vaših plečih je velika odgovornost, ne samo zaradi skupne kmetijske politike, ampak tudi zaradi skupne ribiške politike. Oba dosjeja sta izjemno pomembna. Mislim, da morate pred junijem doseči napredek pri teh dveh nalogah. Se pravi, soočeni ste z veliko izzivi pri omenjenih dosjejih in med drugim tudi s proračunskimi vidiki. V izjavah članov tega odbora pa smo opazili, da gre tudi za blaženje, upravljanje s pričakovanji držav članic. Tu gre za nove in stare države članice. Gre za države članice severa, juga Evrope, vzhoda in zahoda. In mislim, da je skupna kmetijska politika orodje, s katerim to usklanjevanje lahko dosežemo. Upam in eh, želim si eh, odgovora z vaše strani na to vprašanje, se pravi, ali mislite, da bomo lahko pri tem uspešni. Zdaj pa še nekaj vprašanj, ki zadevajo moje voljivce Severne Irske in sicer eh, prilagodljivost pri regionalnih modelih. Zdi se mi, da je to zelo pomembno, kajti ne moremo imeti SKP-ja, ki bo pokrival 27 držav članic, kaj šele vse regije v 27 državah članicah, kajti te regije so tako različne, tako različne potrebe imajo, tako različne izhodišča. Zato je tu delo sveta izjemno pomembno in zanima me, kakšno je vaše stališče za sistem. Pomembno je, da imamo določeno mm, stopnjo prožnosti eh, na regionalni ravni tudi v zvezi z zelenitvijo. Nisem sicer eh, navdušena nad zelenitvijo v prvem stebru, kajti s tem je povezanih veliko birokratskih postopkov, kot smo slišali. Zanima me, ali obstaja kakšna možnost, da bi se lahko tudi zelenitev um, obravnavalo na regionalni ravni, oziroma z regionalnega vidika, kajti to bi zmanjšalo birokratske postopke za kmete. Mislim, da je za Irce, kot tudi severne Irce, pomemben pavšalni sistem um, plačil. Treba ga je upravljati na zelo, zelo preveden način in tudi časovnica tega sistema mora biti zelo dobro oblikovana. Zanima me tudi, kakšno je predhodne stališče sveta v zvezi s podporo uh, kmetom, uh, uh ki se ukvarjajo z mlekom. Želimo si, da bo tudi po letu 2015 obstajal sistem podpore tem kmetom. Kajti na, trgih, na trgu mleka obstaja velika nihanja. Trg je občutljiv in zato si kmeti zaslužijo podporo. Slišali smo tudi, da bo prihodnji teden na svetu pris, eh, potekala razprava o pristojnosti eh, določenih institucij Evropske unije. Eh, glede obravnavanja zakonodajnih predlogov in zanima me, kako eh, naj bi ta razprava potekala ali kaj veste o tem. V zvezi z sistoli se bom pogovarjala s komisarjem Boržem. In prihodni, torej kot sem dejala, prihodni teden se bom z njim pogovarjala in zanima me, um, kakšni so vaši načrti na tem področju, ali imate kakšne prednostne naloge. Še enkrat pa vam želim vse najboljše pri vašem delu. Bene, grazie, onorevole Arkin, e poi si preparano Lebrun e Jäger. Hvala lepa, Harkin. Najlepša hvala, predsednik. Gospod minister, dobrodošli med nami. Upam, da boste pri svojem delu kar se da uspešni podporo z naše strani vsekakor imate, kajti veliko dela je pred vami. Dejali ste, da obstaja neko okno za priložnosti. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem parlamentu je v zvezi z reformo SKP-ja v zadnjih letih veliko razpravljal. In ne vem, če ne boste vi zaključili pogajanje o tem v vašem mandatu, eh, v vašem eh, med vašim predsedovanjem, ne vem, kdo bo to storil. Upam, da bomo lahko čim prej končali s to temo. Tudi kar zadeva postopek soodločanja. Mi ne želimo odgovorov od vas. To je postopek soodločanja. Oboji smo v tem, svet in parlament, oboji prevzemamo odgovornost. Pa še nekaj zadev želim spostaviti. Kratka bom. Dejali ste, da obstaja 30 odprtih vprašanj. Ne želimo spraševati o teh posameznih temah, ampak želimo spraševati, kakšne sisteme, kakšne strukture želite pripraviti, eh, da boste dosegli odgovore na ta vprašanja. Potem naprej, kar zadeva večletni finančni okvir slišali smo, da obstajajo predlogi predsednika Evropskega sveta in drugih za črtanje eh, oziroma eh, zmanjšanje sredstev za razvoj podeželja. Kakšno je vaše stališče o tem? Dejali ste tudi, eh, da. Oziroma, omenjali ste tudi prisilni opič glede programa za razvoj podeželja. Zanima me, kakšne, eh, št, kakšne številke še vi želite pri tem predlogu? Dva predloga, ki je parlament podprl s svojimi predlogi sprememb, sta naslednja. Torej, države članice lahko uh, porabijo do 30 odstotkov nacionalnih ovojnic kot dopolnilna plačila kmetom. To je francoski predlog. Se pravi, gre za dvojno uh, financiranje določenih površin in to bodo držive, uh, določile države članice. Zanima me, kakšno je vaše stališče za sistem. Pa tudi glede zelenitve. Evropski parlament se, je potrdil predlog spremembe, po katerem bi bila zelenitev eh, povezana z osnovnim plačilom za kmeta. Se pravi, različni kmeti bi prejeli različna plačila za isto raven zelenitve. zelenitve. Zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala. Hvala, gospa Harkin, Lebran in potem Elizabet Jegle. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, Ne bom še enkrat ponavljala vseh spodbudnih besed in pohval, ker se z njimi strinjam. Moram pa reči, da smo zelo veseli, da ste tako odkriti in pripravljeni na sodelovanje. Tudi z kolegico Magines imava takšne izkušnje, namreč ona je vodila celotne pogovore ravno v tem duhu. Soodločanje verjetno ni enako za vse, čeprav smo na pravi poti. Problem pa obstaja. Že kolegi pred menoj so to povedali. Strinjamo se glede izzivov prihodnje SKP, tudi sami ste to omenili. Največji izziv je seveda zagotovitev varne preskrbe s hrano. Pomembno pa je tudi, da uspemo združiti ta gospodarski in okoljski izziv. Gre za združevanje, ne nasprotovanje, za usklajevanje. Potrebujemo srednjo pot da se ne bo dogajalo tako, kot se dogaja na terenu, ko je treba zoprstaviti gospodarske vidike okoljskim vidikom. Sami ste povedali, da je ključnega pomena vprašanje proračuna in vprašanje časovnice. Tudi kolegi so to izpostavili, zato me zanima, na kakšen način vi ocenjujete fleksibilnost pri razvoju podeželja če branimo kmetijstvo, branimo podeželje. Mišel Dantan je podaril besedo raznolikost. Mislim, da je tudi dobro izrazil svoje mnenje. Ta raznolikost se mora potem odraziti tudi na terenu. To je tisto, kar od nas pričakujejo državljani, kmetje. Raznolikost kmetijstva obstaja, omen, omen, imenuje se podeželje in podeželskost ozemlja, zato je treba zagotoviti čim večjo podporo tudi najmanjšim gospodarskim subjektom. Kakšno je vaše mnenje? Hvala. Grazie, Lebrun. Hvala lepa, kolegica, sedaj pa Elizabet in še gospa Grling. Najlepša hvala, predsednik. Lepo pozdravljen je tudi gospod minister. Hvala za vaš uvod in za odgovore na prvi krok vprašanja. Iz vaših odgovorov eh, razbiram, da ste zelo dosledni, da ste zelo odločni in upam, da boste vaše cilje res dosegli. Želim si, da bodo vaši cilji tudi naši cilji. Če želimo stabilnost definirati, predeliti na podlagi trajnosti, če želimo rast videti na podlagi trajnosti, potem se naši cilji prekrivajo. Če pa si ogledamo drugi stebr, in predlagane spremembe v tem stebru, potem lahko vidite, da je za nas pomemben tako prvi stebr za kmetijstvo in pa drugi stebr za celotno, uh, celotno podeželje in za vse skupine oseb oziroma ljudi, ki so zaposlene v kmetijstvu in na podeželju. Izpostavila pa bi zadevo, ki mi je pri srcu in ki je tudi nekoliko um, težko opredeljiva. Številni kolegi, številni strani sem slišala, da so naši predlogi morda v določeni meri preveč optimistični. Včeraj sem bila na srečanju kmetov iz Južne Nemčije in vesela sem, eh, da smo se v določeni meri s kmeti tam tudi strinjali, kajti uh, ukrepi, ki jih predlaga Evropska unija, so lahko pod določenimi pogoji sprejemljivi tudi za zelo širok krok eh, evropskih kmetovalcev. Naš predlog je bil sicer, da zelenitve ne gledamo in ne izvajamo samo pri kmetijskih gospodarstvih, ki so že okoljsko naravnana oziroma ekološko naravnana širše moramo to uh, izvajati. Tako smo tudi glasovali in zdaj smo prišli do stanja, kjer imamo dvojno financiranje. Ta beseda, oziroma ta pojem dvojni, dvojno financiranje ima rahlo negativen prizvok, ampak sama ne vidim razlogov za to. Jaz si želim poštenega, poštene, obravnava, poštene obravnave obeh vrst kmetij, tako ekoloških, bioloških, kot tudi konvencionalnih. Želim si poštenega pristopa za obe skupini kmetijskih gospodarstev. To je ključna beseda. Prosim, da o tem razmislite in da to, ta vidik tudi upletete v vaše razprave. Hvala. Hvala, Elizabet. Mislim, da moramo biti kar ponosni na delo, ki smo ga opravili. Kolegica Grling, potem pa še podpredsednik gospod Sekirski. Hvala lepa, predsednik. Tudi sama bi rada pozdravila gospoda Kovenija. Veliko veselje mi je, da ste z nami. Ne bom govorila o SKP-ju, morda vam je zaradi tega odleglo. Mislim, da je bilo vse ponovno že povedano, tako da bom govorila o nečem drugem, kar se trenutno dogaja. Obstaja namreč nevarnost, da bomo pozabili na druga pomembna vprašanja. Komisija je objavila sporočilo 29. januarja GD Sanko, V tem sporočilu je bil podan predlog za prepoved določene vrste pesticidov. To so pesticidi, ki se uporabljajo predvsem v svetu čebelarstva in tisti, ki se ukvarjamo s čebelarstvom in s temi zadevami, vemo, da je treba nekaj storiti na tem področju. Zanima pa me, ali je GD Sanko podal razumen predlog ali so se odzvali pretirano. Od 1. Junija, julija naprej naj bi prepovedali neonikotinoide, tri vrste teh pesticidov. Dejstvo pa je, da je bilo to sporočilo podano zelo hitro, v krajšem roku kot V treh mesecih poleg tega niso bili upoštevani vsi podatki, veliko je tudi vrzeli na tem področju, ni se upoštevalo zdravje, čebel in tako naprej. Ampak kljub vsemu komisija predlaga prepoved. Sama mislim, da ta ukrep ni sorazmeren. Še posebej zaradi tega, ker je bilo priznano, da je stanje nastalo zaradi neprimerne uporabe pesticidov, še posebej pri semenih. No, pesticidi so v našem parlamentu v pristojnosti odbora za okolje in tisti, ki imajo interes za pesticide, so zastopani tudi v tej dvorani. Zato me zanima nekaj v zvezi z jutrišnjim sestankom s Kofene. Danes, danes je ta sestanek. Z izvedbenimi akti naj bi vse skupaj razrešili, parlament spoh ne bo imel besede pri tem, vi svet ste pravzaprav edini, ki lahko zagotovite, da bo ukrep sorazmeren. Zato me zanima, kakšna so vaša stališča glede tega, če lahko seveda. Zanima me, če imate kakšno idejo o tem, kako bo potekala razprava kako bo svet potem obravnaval morebitna priporočila. Gerling. Hvala lepa, kolegica Gerling. Sedaj pa podpredsednik Sekirski in še gospod Kanjete. Spominjale pesticidi Torej, glede pesticidov. Nimamo na voljo ustreznih analiz, analiz, ki bi se nanašale na količino in vsebino drugih snovi, ki se uporabljajo v pesticidih. Če bi morali nadomestiti te pesticide z nečem drugim, kaj je potem bolj škodljivo? Analiza ni celovita in se kar strinjam s tem, da bi morali najprej opraviti bolj poglobljene analize vsem skupaj, tudi bolj poglobljeno razmisliti. Če se vrnem nazaj na SKP. Reforma SKP-ja se izvaja trenutno na področju proizvodnje. Spremenila se bo sama struktura proizvodnje in tisti, ki zagotavlja reformo same strukture proizvodnje, zagovarja tudi spremembo samega sistema prihodkov. Nekje 20 odstotkov sredstev manj imamo na voljo v prihodnji perspektivi, če jo primerjamo s prejšnjo perspektivo. Če želimo dvigniti delež, ki ga prejmejo baljske države, treba oduzeti pri deležu, ki ga prejmejo ostale države. Mi moramo seveda upoštevati tudi predpristopne obljube, ki se v zadnjem času ne izvajo dosledno. Zato me zanima, kaj se bo zgodilo, ko bo enkrat ta reforma dokončno sprejeta. Predlagano je precejšnje znižanje sredstev za številne kmete, kar pomeni, da bodo kmete imeli na voljo manj sredstev in tudi niže prihodke kot v preteklosti. To znižanje sredstev pa bo predvsem najbolj vidno v najrevnejših državah, kjer potrebujejo dodatne naložbe, kjer je treba stvari posodobiti. Še nekaj v zvezi z SKP-jem bi rad povedal. Namreč tu prihaja do prekrivanja med delom na reformi SKP-ja in delom na uredbi za leto 2014. Časovnica je res kratka, zato upam, da nam bo uspelo vseeno izpolniti cilj, ker imamo vendarle nekaj izkušenj na tem področju. Ta reforma bo povzročila tudi to, da bo vse več poseganja v kmetijstvo. Uh, problem pa je, da se pri kmetijski proizvodnji vse manj upošteva sezonska narava kmetijske proizvodnje. Predvsej je pogojevanja, pri isti kulturi pride tudi do 15-20 odstotnega pogojevanja. Na koncu pa še par besed o kohezijski politiki. właściwie pomija się obszar. Kohezijska polityka se vse bolj približuje urbani politiki, ki na nek način postaja dominantna tema. S čimer se podeželska politika kar nekako oddaljuje izpred naših oči. Nekaj bi rad omenil morda tudi v zvezi s povezavo med zunanjim delovanjem unije in kmetijsko politiko, ampak o tem raje kdaj drugič. Zato me zanima, kakšne rešitve bomo predlagali na tem področju. Namreč smo tudi člani Svetovne trgovinske organizacije. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa kolega Sikirski, sedaj pa Renata Kanjete. Merci, monsieur le président. Um, I would like to... Hvala lepa, gospod predsednik. Sama se strinjam z vsemi tistimi, ki pravijo, da od irskega predsedstva veliko pričakujemo. Sama se zelo dobro zavedam, da če ne dosežemo sporazuma o večletnem finančnem okviru, In glede reforme SKP-ja. Potem bomo morali iskati dogovor v naslednjem sklicu parlamenta, torej v naslednjem mandatu. Sama vam želim veliko sreče. Evropska unija je utemeljena na nekaterih ključnih načeljih in eno od teh ključnih načel je skupni trg. Drugo načelo pa je poštena konkurenca na tem trgu kadarkoli se pogovarjam s kmeti v Latviji in drugih dveh baltskih državah, me vedno sprašujejo, kje je ta poštena konkurenca. Zakaj je mi nismo deležni? Naša ministerska predsednica se je v svetu zauzemala za pravično rešitev tako v prvem kot v drugem stebru. Latvija, tudi Estonija in Litva delijo isto odločenost. Denar, ki ga potrebujemo za konvergenco, bomo seveda oduzeli drugim državam ampak kmetje v teh drugih državah so več desetletji imeli priložnost, da vzpostavijo močno kmetijstvo. V Estoniji, Latviji in Litvi je bilo to možno šele po propadu Sovjetske zveze. Šele takrat smo spostavili svoboden enoten trg, ki je seboj prinesel tudi določene posledice. Upam, da boste sprejeli modro in pravično odločitev. Mi se zanašamo na vašo voditeljsko vlogo. Grazie. Renata, due... Hvala lepa. Še zadnja dva govornika, Ashworth in Higgins. A te, Ashworth. Gospod predsednik, hvala lepa. Zgolj informacijska točka. Sam bi nekoliko znižal pričakovanja našega odbora glede proračunskega okvira. Res je, da je predsednik Evropskega sveta Van Rompuy izrazil velika pričakovanja glede tega, da bo dosežen dogovor na naslednjem vrhu 7. in 8. februarja, ampak veliko dela nas še čaka, če res želimo doseči ta dogovor. Naj pa opomnim odbor, da tudi če bi svet 7. in 8. februarja dosegel dogovor, potem bi skladno z Lizbonsko pogodbo ta dogovor moral dobiti tudi soglasje našega parlamenta in šele marca na plenarnem zasedanju bi mi lahko to potrdili. Na marčnem plenarnem zasedanju bi potrebovali kvalificirano večino glasov. Sam sem namreč tudi član odbora za proračun, zato to vem. Parlament je seveda uložil zelo visoke zahteve glede večletnega finančnega okvira. 550 kolegov je glasovalo za 1,3 odstotno povečanje proračuna, preko poročila Šort, tako da je to uveljavljeno stališče Evropskega parlamenta. Na to bi vas rad še enkrat spomnil. In ta cilj je precej oddaljen od kompromisa v višini 1,1 odstotka, kot predlaga kolega Van Rompuy. Poleg tega je parlament izpostavil štiri ključne točke, pri katerih želi uveljaviti svoje ključne zahteve in te štiri ključne zahteve zaenkrat v tem trenutku za svet niso sprejemljive. Tako da bi sam rad nekoliko umiril vaše pričakovanja, namreč zelo verjetno je, da bo parlament zavrnil predloge Van Rompoja na marčnem zasedanju. Če se bo to zgodilo, bi imeli na voljo maksimalno tri mesece časa, v katerih bi morali najti kompromis. Brez kompromisa pa sploh ne bomo vedeli, kakšna sredstva so na voljo za financiranje SKP-ja. Hvala. Grazie. Hvala lepa, Richard. Prav je, da si nas spomnil na to. Kolega Dorfman, se upravičujem, nisem vas imel na seznamu, izvolite. Ja, tanke. Najlepša hvala, spoštovani gospod minister. Želel sem nadaljevati tam, kjer je moj predhodnik zaključil, in sicer pri večletnem finančnem okviru tu ne gre samo za denar. Z denarjem so povezane tudi vsebine. Če si ogledamo predloge, vidimo, da ne gre samo o skupnem znesku. Vidimo, da je proračun zgrajen na različnih postavkah, ki so povezane z potem z konkretnimi vsebinami. To pomeni, da se lahko zgodi, da pri, odločanjih, eh, pri odločanju o večletnem finančnem okviru Eh, finančni ministri neposredno odločajo o določenih delih SKP-ja. Mi pa moramo potem po potrebi popraviti nastalo škodo. Zanima me, ali se po vašem mnenju ti dve stvari res povezujeta. Vsebinsko pa reformo SKP um, ehm, vidim tako. Dejali ste, da si želite z reformo ohraniti in um, tudi spodbuditi konkurenčnost evropskega kmetijstva in pa evropskega kmetijstva tudi širše gledano, torej globalno. Mislim, da lahko to dosežemo, če bomo pogumni. Trenutno 80 odstotkov vseh izdatkov uh, v SKP predstavljajo neposredna plačila. Se pravi, gre za prenos davkoplačevalskih sredstev eh, v obliko podpori kmetom. Samo 20 ostalih odstotkov je namenjenih inovacijam, drugim spodbudam, zelenitvi. In zato sem nekoliko razočaran, da nismo bili bolj ambiciozni in skušali zvišati ta delež. Tudi inovacije, tudi ostali ukrepi bodo eh, Evropsko kmetijstvo v prihodnosti naredili bolj konkurenčno. Uh, sploh v teh časih, kot ste sami dejali, da stojimo pred uh, veliko spremembo. V zadnjih letih evropski trg kmetijstva ni bil trg ponudbe, ampak trg popraševanja. In to je sprememba v primerjavi z dosedanjo politiko. Uh, kjer smo se morali ukvarjati s tem, kam s prevelikim številom kmetijskih proizvodov eh, na evropskem trgu. Tu se navezujem tudi na vaš, eh, na vaš položaj kot irski minister za kmetijstvo. Pri vprašanju notranje konvergence bi morali biti bolj ambiciozni, bolj pogumni. To ste dejali tudi sami. Jaz to podpiram. In dejali ste, da želite historične premije rešiti, vsaj v neki meri. Čeprav to ni ravno predlog, ki je um, nekako um, umeščen v prihodnost. Pri nas smo poznali, naprimer, določen izraz za kmete, ki se uh, ukvarjajo z mlekom. Uh, gre za izraz, ki je kmete opisoval kot kmete, eh, pridelovalce mleka, ki ležijo doma na kavču in dobivajo plačila za eh, to pridobivanje, čeprav sami pri tem niso bili tako aktivni, kot si mi želimo. In sistem takšen, kot je, je ustvaril še veliko večjo skupino kmetov, ki so si v preteklosti pridobili te historične premije na podlagi um, upravičenosti pred veliko leti. In te, ta plačila še vedno dobivajo. Javnost pa temu ne bo naklonjena, ni naklonjena. Zelo kritične eh, glasove bomo slišali. In če se bomo kar se da hitro odmaknili od tega eh, koncepta historičnih premij, eh, bomo oblikovali model, ki bo dostopen za vse, oziroma ki bo primeren za vse in ki bo boljši. Hvala. Hvala, Herbert. Sedaj pa kot zadnji besedo dobi kolega Higgins. Še predtem pa bi rad pozdravil skupino irskih študentov Simon in sicer so to člani Young Fingel. Ne vem, ali sem to prav izgovoril. Kakorkoli že, hvala lepa, da so z nami. Beseda pa dobi še zadnji, ki se je priglasil k besedi. Hvala, gospod predsednik. Gospa Magines jih je povabila, tako da je ona odgovorna za to, da so z nami ti mladi politiki za prihodnost. Tudi sam bi se rad pridružil ostalim, ki so izrazili veselje, da je kolega Kaveni spet z nami. Tri leta je bil član Evropskega parlamenta. Sedaj ni zadolžen samo za skupno kmetijsko, temveč tudi za skupno ribiško politiko. Prisrčno dobrodošli. Sam vas občudujem, glede na to, kako ambiciozne cilje in časovnico ste si zastavili v okviru irskega predsedstva. Upam, da se bodo stvari odvijale tako, kot smo pričakovali. Tri kratke pripombe. Najprej. Prvi stebr in drugi stebr. Ali pričakujete, da bo dovolj fleksibilnosti pri prvem in drugem stebru? Druga zadeva v zvezi z vezanostjo. Prepričati se moramo, da tiste države, ki še niso razvezale podpore, ne bodo v nepošteni prednosti. In še tretje sporno vprašanje - regionalizacija. Sam menim, da regionalizacije ne bi smeli uporabljati za odmik od zgodovinskih plačil. Hvala lepa vnaprej za vaš odgovor, minister dobro zaključili smo s tem dolgim krogom vprašanj in odgovorov simon stališča niso bila zelo raznolika sedaj dobiš priložnost da se na to odzoveš še enkrat bi se rad v imenu celotnega odbora zahvalil ministru za udeležbo na sestanku hvala za dobro opravljeno delo mislim da dobro sodelujemo z irskim predsedstvom in če bomo še naprej tako sodelovali bomo tudi dosegli dobre rezultate. Veliko sreče vam, veliko sreče tudi nam in beseda je tvoja. Uh, no, sklepna beseda bo verjetno več kot ena beseda, glede na to, koliko je bilo vprašanj. Ne želim vam oduzeti preveč časa, vseeno pa bi rad na najboljši način odgovoril na vaše vprašanje. Moram pa jasno povedati, da razlikujem med odgovori, ki jih dajem. Lahko vam podam osebno stališče kot irski minister, lahko pa seveda odgovarjam tudi kot predsedujoči svetu ministrov. Sam sem nekoliko omejen glede izražanja stališča v imenu sveta in pomembno je, da se tega zavedate. Uh, by, um... Najprej gospod Rubiks, pa tudi drugi so se na to navezali predvsem tiste, ki prihajate iz baltskih držav. Naj najprej povem, da sem v Latviji, Estoniji in Litvi pred nekaj meseci preživel kar nekaj časa v Vilni regiji in Talinu. Skušal sem razumeti kmetijstvo v teh treh državah, zato ker sem vedel, da bo tu problem. In dejansko je problem. Z osebnega vidika in zirskega vidika lahko povem, da odločno podpiramo želje vseh treh držav, da bi imeli boljši dogovor glede zunanje konvergence. O tem se bo primarno odločilo na ravni večletnega finančnega okvira, seveda bo tudi parlament moral to podpreti. Tega nihče ne bi smel vzeti kot samoumevno. Mislim pa, da bo stališče boljše, kot je bilo in da bo tudi položaj za te tri države veliko boljši, kot je bil začrtan v predlogu komisije. Natančne številke vam sicer ne morem posredovati, ampak verjetno se zavedate, kakšen manevrski prostor imamo. Mislim pa, da je to znaten korak v pravo smer. Skoraj da vsi, s katerimi sem se pogovarjal, so se strinjali, da je to nujno potreben korak, ki ga je treba storiti. Ne bom pa napovedoval stvari, vzbujal upanj in potem prihodnji teden prišel nazaj praznih rok. Počakajmo najprej na zasedanje vodi držav in vlad. Moram pa reči, da sočustvujem z vami in da razumem vaše zahteve. Ravnotežje je treba najti, ko gre za obravnavo posameznih držav. Ravnotežje je treba najti med prvim in drugim stebrom. Seveda bodo države v prvem in drugem stebru dobile različne zneske, odvisno od stopnje razvoja v posamezni državi. Tako da morate na celotno vprašanje gledati bolj celovito kot na nek proces, znotraj katerega bomo v SKP-ju dajali zadostno podporo, tako v prvem kot v drugem stebru. Vsakršno povečanje sredstev za tiste države, ki bodo dobile ta sredstva v prvem stebru, bo seveda šlo na račun drugih držav, ki bodo ta sredstva dala. Imamo 90 odstotkov plačil, ki jih zagotavljajo države članice, potem se morda znesek poveča za tretjino za določene države in ta preostali znesek plačajo tiste države, ki so nad poprečjem. Takšen je bil prvotni izračun komisije, ki smo ga sedaj nekoliko predelali. Za valjske države bo to veljalo, zato ker valjske države niso bile ravno najbolj uspešne in so še precej pod povprečnimi izplačili. Takšno je moje stališče glede tega, ampak vodje vlad in držav so tiste, ki se bodo odločili. Parlament pa bo na koncu moral seveda to sprejeti ali zavrniti marca, če se boste tako odločili. Mišel Donca je po mojem mnenju povedal nekaj izjemno pomembnega. Namreč, da moramo biti združeni v raznolikosti. To je skupna politika, ki jo vodimo v vseh 27, kmalo 28 državah. Istočasno pa je treba spoštovati dejstvo, da med Ciprom in Severno Irsko obstajajo različne kmetijske prakse, različne izzive se si postavljajo te države, se z njimi soočajo, potem obstajajo razlike tudi v živinsko predelovalni verigi. Vse te raznolike elemente je treba potem vključiti v enotno politiko. Vendar moramo biti previdni, da se ne bomo oddalili od skupne politike, ki bo postala tako fleksibilna, da bo dopuščala državam, da počnejo, kar se jim zazdi. Ker se bomo s tem oddalili od skupnega pristopa, ki velja na trgu tudi glede proizvodnje hrane in s tem bi ogrozili konkurenčnost in enakopravne pogoje za prihodnje. Po eni strani je treba ohraniti skupno politiko, skupni trg, skupne standarde, ko gre za proizvodnjo hrane, istočasno pa je treba spoštovati tudi raznolikost in seveda potrebo po fleksibilnosti, zato da ugodimo tej raznolikosti. Mislim, da je parlament res uliko dela vložil v to, da je vzpostavil pravi kompromis, da ste dosegli pravo ravnotežje vlagali ste dobre predloge sprememb in konstruktivne kompromisne predloge glede konjskega mesa v hamburgerjih. Ta afera je zbruhnila pred parimi tedni, naj najprej pojasnim, zakaj gre. Na Irskem nihče ni s prstom kazal na Španijo. Lahko sicer razumem, zakaj ste tako občutljivi na to, glede na spor glede kumar v pred preteklem letu. Mislim, da smo takrat ravnali pravilno. Pri nas je seveda organ za zagotavljanje varnosti hrane neodvisen. Oni so seveda pri maloprodajnih izpostavah posameznih proizvodnih obratov oduzemali vzorce in jih analizirali. Vzeli so nek zamrznen hamburger, ta najcenejši, kar obstaja. Potem so ga testirali in ugotovili, da je konjski DNK prisoten v tem mesu. Potem so preučili tudi vse sestavine, ki so jih v danem obratu uporabljali za proizvodnjo teh hamburgerjev, potem so objavili celovite testne rezultate in ti testni rezultati so pokazali, da so se nekatere sestavine kupovale v drugih državah. Šlo je za to, da so te sestavine vsebovale sledi DNK-ja konjskega mesa, tudi E. coli se je pojavljal. Ampak te sledi so se lahko pojavile kjerkoli, lahko tudi med prevozom. V tem kontekstu se je potem v izjavi za tisk omenila Španija in nekatere druge države. Naknadni testi so pokazali, odkot izvira problem. V hamburgerju je bila res prisotna precejšna količina konjskega DNK, ampak to je prišlo iz druge države. Tudi moj oddelek je sodeloval pri tej preiskavi, ampak nikoli nismo s prstom kazali na nobeno državo. Zelo skrbno smo pazili, da tega ne počnemo, dokler seveda ne dobimo jasnih dokazov o tem, odkot izvira problem. Sedaj vemo, odkot izvira problem, imam grede. Če je prišlo do zmede v Španiji zaradi morebitne negativne publicitete, se upravičujem, to ni bil naš namen. Z veseljem to še enkrat pojasnim. Španija ni bila vir tega problema, niti ni bila nizozemska, to je bila druga država, ki se je omenila v prvotni izjavi za tisk. Razlog pa obstaja, zakaj sta bili ti dve državi omenjeni, namreč morali smo delovati pregledno zaradi rezultatov, do katerih smo prišli. Res pa je, da snovi v sledeh nismo dovolj natančno objasnili, namreč določene snovi v sledeh se lahko pojavijo tudi med prevozom, zato smo tudi ugotovili, da so bile prisotne nekatere sledi konjske DNK v teh hamburgerjih. Zagotovo nismo namenili povzročiti težav v Španiji in mi je žal, da je do tega prišlo. Kolegica Magines. Vesel sem, da ste omenili, da tu ne gre za jedrsko znanost. Sveda ne gre za jedrsko znanost. Vsi smo politiki, večinoma izkušeni politiki. Gre za pogajanja. Gre za to, da zaključimo razpravo, ki poteka že tri leta. Zelo intenzivno se pogovarjamo dve leti, pripravljalno delo je potekalo že štiri leta. Naše pogajalske sposobnosti bodo dane na preizkus v naslednjih petih mesecih. Upam, da bomo opravili praktično, pragmatično delo in pripeljali to barko varno v pristan. Če do junija ne dosežemo sporazuma, se bodo pojavili dodatni pritiski, kar bi bila velika katastrofa za vse skupaj, če ne bi uspeli opraviti dela pred koncem mandata tega parlamenta. Ne gre za jedrsko znanost, drži vendar se moramo vseeno zelo osredotočiti na svoje delo, biti pripravljeni na kompromis, imeti dovolj delovne etike, da to uresničimo. Še posebej, če se bomo lotili trialogov in upam, da se jih bomo lotili. Čez deset tednov bomo namreč zaključili z delom, ki običajno traja v kontekstu trialogov 18 mesecev. Glede varnosti hrane in varne preskrbe s hrano, mislim, da stvari lahko dobro delujejo vendar nosite tudi vi odgovornost, tako kot jaz. In sicer v smislu stališča, ki ga zauzamete, predlogov sprememb, ki jih predložite. Naša naloga je, da zagotovimo ravnoteže med trajnostno proizvodnjo hrane, tudi ko gre za merjanje, zagotavljanje trajnosti, istočasno pa je treba zagotoviti rast z varnostnega vidika. Nikar ne pozabite, kolikšne količine hrane še vedno skupaj kot Evropska unija uvažamo, zato da nahranimo ljudi. Elizabet je podala par pripomb glede prehodnih dogovorov. Ne želim se spuščati v podrobnosti glede prehodnih dogovorov o razvoju podeželja za leto 2014. Mislim, da vas bo ravno kar obiskala tudi komisija in povedala, kaj je v zvezi s tem. Mi še nismo videli predloga komisije, vem pa, da komisar namerava pripraviti predlog, kako se prebiti do leta 2014, kako dati državam članicam na voljo dovolj prostoren čas, zato da začnejo izvajati mehanizem v letu 2015. To je izjemno občutljiv, vendar tudi pragmatičen mehanizem, zato je zelo pomembno, da se osredotočimo na sprejemanje ključnih političnih odločitev v tem trenutku, zato da nam ostane dovolj časa tudi zato, da izpeljemo vse prehodne ukrepe do leta 2014 glede pogajalske škatle gled, pri večletnem finančnem okviru lahko povem, da nas skrbi to, kar predlagajo za SKP. Mi v svetu želimo močno SKP, kar pomeni, da potrebujemo tudi veliko proračunskih sredstev za naslednjih sedem let. Vendar veste, da gre za mešanico pogajanj. Države skušajo uravnotežiti različne proračune skladno s celovitim popraševanjem. Tudi nekatere močne države zahtevajo svoje. Sam sem, moram reči, zadovoljen z stališčem parlamenta. Zavedam pa se, kakšna je politična realnost, s katero se države soočajo, ko gre za proračun. Vem, da bo v tem kontekstu težko doseči dogovor o večletnem finančnem okviru. Podpredsednik odbora, mislim, da ste zelo dobro predstavili svoje argumente o baljskih državah. Pomembno je, da v teh državah ne dobijo občutka, da so diskriminirane. To velja za vse države. Nihče ne sme imeti občutka, da je prišlo do diskriminacije ob koncu tega procesa. Glede SKP-ja, glede namestitve svin in prašičev in velikosti ograd. Komisija katero sem se pogovarjal nedavno, je rekla, da bo začela izvajati postopke zopr tiste države, ki niso uresničile vseh določb, ki bi jih morale. Sicer pa komisar ni rekel, da bi se morali že lotiti prepovedi trgovanja pri tistih obratih, ki še niso uresničili vseh določb tako da se bo po mojem komisija sedaj predstavila v fazo uresničevanja, pri tem bo sodelovala z državami članicami. Ključnega pomena je, da se ta proces čim hitreje zaključi. Nekje šest držav še vedno ni sto odstotno usklajenih z določbami, na to se bo treba osredotočiti zelo resno, saj v luči tega, kaj namerava storiti komisija. A, a, a dosegli smo tudi splošni pristop sveta. Ampak obi instituciji se boste morali še nekoliko pogovarjati o tem. Lahko vam odgovorim v pisni obliki, zato ker ne vem, o čem natančno ste se pri vas dogovorili, če sem čisto iskren. Glede. spora s konjskim mesom in nadaljnih zahtev o označevanju izvora, lahko povem, da se bomo s tem ukvarjali prihodnje leto. Za meso nameravamo uvesti obvezo označevanja izvora proizvoda. To je tudi skladno s tem, kar trenutno velja za goveje meso, enako bo veljalo za konjske meso, za očetino, jagnetino, perutnino in tako naprej. To bo korak v pravo smer. Parlament pa meni, da bi morali storiti več pri označevanju izvora države, zato kot rečeno, bomo morali storiti več. V imenu sveta vam sicer ne morem dati nobenih obljub, ampak moram reči, da me kar skrbi ta celotna polemika, ki se je sprožila zaradi konjskega mesa. Govorili ste tudi o tem, da je treba nekoliko umiriti pričakovanja držav članic glede irskega predsedovanja. Mislim, da je treba nekoliko umiriti tudi pričakovanja kmetov vedeti morate, da se precejšen delež prihodkov kmetov namenja za SKP za podporo v prvem in drugem stebru. Številni kmetje spoh ne bi več mogli obstajati, če ne bi imeli SKP-ja. V kuhinjah, na kmetijah, posod po Evropski uniji se izraža precejšna zaskrbljenost glede tega. Sam sem organiziral kar nekaj srečanj, kjer sem skušal objasniti način sprejemanja odločitev, morebitne rezultate, tako kot nemški kolegi menim, da je možno najti pot, kako oditi sestanka s kmeti z glavo na ramenih in ne mrtev. Namreč pomembno je, da če jim nekaj obljubiš, to tudi izpolniš, ne pa da daješ prazne obljube. Na to je treba paziti. Glede fleksibilnosti med prvim in drugim stebrom, nekaj fleksibilnosti zagotovo bo. Vem, kakšna so vaša stališča. Glede tega vprašanja trenutno v svetu pripravljamo svoje stališče, določeno mero fleksibilnosti pri, potrebujemo, predvsem pa se moramo pogovarjati o celotnem vprašanju ekvivalence. Komisija predlaga, da če si ekološki kmet avtomatično eh, dobiš plačila iz eh, naslova ekologizacije, potem pa je vprašanje, kaj storiti z drugimi kmeti, ali imamo na voljo morda kakšne okoljske scheme in tako naprej. O tem se bo treba še pogovarjati, v bližnji prihodnosti bomo verjetno potegnili tudi kakšen sklep. Podpora kmetom, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka, nekaj pomisleko imam glede tega, predvsem za obdobje po letu 2015. Ampak to je stalna razprava, ki poteka in tudi se mora nadaljevati. Mislim pa, da se kmetje že nekaj časa pripravljajo na ukinitev mlečnih kvot, zato moramo biti izjemno previdni pri obravnavi vprašanja, kako zagotoviti ustrezen sistem za obdobje po odpravi kvot. Potem je tu še medinstitucionalno vprašanje. To je vprašanje, ki je relevantno za SKP in za skupno ribiško politiko. Prva prava razprava na svetu je potekala v ponedeljek med kosilom. Presenečen sem bil nad tem, kako iskreno in odločno zauzeti so za delo v svetu. Moram reči, da smo enako navdušeni kot v parlamentu glede dela, se pa strinjamo tudi glede tega, kaj določa Lizbonska pogodba. V ponedeljek me je zanimalo predvsem to, kakšno je stališče ministrov, vlad. Nisem želel pridobiti konkretnega mandata, predsedstvo je tisto, ki mora sedaj predstaviti predlog, kako najbolje spraviti to tematiko naprej, tako da bosta oba doseja SKP in SRP storila korak naprej. Ponedeljkova razprava med kosilom je, upam, začetek iskanja poti iz tega stanja, ko so vsi na svojih okopih. Gospa Harkin. Je samo še okrepila sporočilo, da imamo sedaj pravo priložnost, ki jo moramo izkoristiti, s tem se strinjam. Kar zadeva preostala odprta vprašanja, mislim, da bi morali najprej razrešiti 30 nerešenih vprašanj v svetu. To je že tako ali tako izjemno obsežna naloga, na to se bomo sredotočil. Neformalne osnovne razprave že potekajo tudi v luči priprav na trialog. Če želiš nekaj upraviti, potrebuješ načrt, ki te bo do tega pripeljal. Če se nekaj vmes zgodi, zaradi česar moraš načrt spremeniti, potem naj se načrt spremeni. Tako velja pri razpravah o večletnem finančnem okviru, če marca ne bomo dosegli sporazuma v svetu iz katerega koli razloga, potem je treba stvari še enkrat preceniti, predvsem ugotoviti, kako to doseči v najkrajšem možnem času. Morda bomo nekatere stvari predstavili in jih prepustili naslednjemu predsedstvu. Mi smo zagotovo pripravili načrt, to velja za večletni finančni okvir. Na marčevskem svetu se bomo o tem še pogovarjali, nič ne predvidevamo, ničemer ne sklepamo. Če pa boste vi glasovali marca, imamo pripravljen načrt, ki nas bo popeljal do cilja nekje do konca junija. Če pa nimaš konkretnega načrta, če samo stopaš korak za korakom, kot institucije pogosto počnejo, nam bo enostavno zmanjkalo časa. To je zagotovo. Zaradi tega smo tudi začeli s končnim stališčem, torej s tem, kaj želimo doseči. To pa je načelno politično stališče, o katerem bi se vsi strinjali. Se pravi, kakšen mehanizem za sprejemanje odločitev potrebujemo, ki nas bo tudi pripeljal do cilja. Irsko predsedstvo je to v svojem načrtu zelo dobro zapisalo. Glede konkretnega vprašanja, glede fleksibilne ekologizacije, Če bo še obstajala diferencijacija med plačilom na hektar med kmeti v državah članicah, bo treba to storiti bodi si na regionalni osnovi ali na nacionalni osnovi. V vsakem primeru potrebujemo enake spodbude za ekologizacijo. Morda je bolj enostavno kmetom reči, 30 odstotkov vaših plačil bo plačil iz ekologizacije na mesto 30 odstotkov povprečja v državi. O tem se še nismo odločili, ampak o tem se pogovarjamo podani tudi francoski predlog glede najvišjih možnih plačil za prvih 50 hektarjev ali kakorkoli že. Razprava o tem še poteka in, in še nismo zaključili. Gospa Lebrun, kakšna fleksibilnost bo zagotovljena pri skladu za razvoj podeželja? Upam, da bomo pri tem skladu imeli več fleksibilnosti kot v preteklosti številni ministri vlade tudi evropski poslanci, domnevam, so bili precej frustrirani zaradi samega sistema v drugem stebru. Ta sistem v drugem stebru je bil precej to glede morebitne porabe sredstev. Nov pristop k opredeljevanju prednostnih nalog, naprimer trajnost, konkurenčnost, uravnoteženo pristopanje k razvoju podeželja, prednostne naloge znotraj teh posameznih prednostnih nalog. To so prednostne naloge, ki so vam znane. Upam, da bomo s tem novim pristopom zagotovili vladam več fleksibilnosti, predvsem pa politikom nasploh, tako da bodo leti lahko pridobili veliko več tudi iz razvoja podeželja. Tudi pri ukrepih ekologizacije in ko gre za odnos med prvim in drugim stebrom, bi morali iskati fleksibilnost, ki obstaja fleksibilnost. No vem, ko gre za spodbujanje beljakovinskih kultur. Vem, da nekatere to skrbi, podpreti je treba majhne kmete. Elizabet je omenila ekološko kmetovanje, kako lahko podamo bolj zelene opredelitve, to sem že povedal. Second out. Well, sorry, I just uh, criticism coming from both sides. So, pravi, čujem kritika z obeh strani ni nekaj slabega, to je znak, da smo dobro uravnoteženi. Gospa Görling je govorila o nikotinoidih in o odgovoru, ki ga bosta verjetno pripravila svet in komisija. Ta skupina se danes sestaja, nekaj poročil sem že dobil, nekaj informacij imam zagotoviti moramo ustrezno ravnotežje med znanostjo, med dokazi in argumenti za načelen pristop. Verjetno vsa to vrstna sredstva neonikotonoidi ne bodo eh, prepovedana, nekatere pa bodo. Poskušamo torej uravnotežiti ta seznam. O tem bo potekalo glasovanje verjetno iz Kafke, eh, ta doseg bo verjetno šel iz Kafke na Koreper, o tem smo se pogovarjali v svetu in vsi pričakujemo ravnoteže strani komisije, ki mora najprej uporabiti načelo previdnosti, obenem pa mora paziti, da ne prepove nekaterih ni neonikotinoidov, na osnovi znanosti, ki še ni popolnoma dokazana. Ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Mislim, da sem odgovoril vprašanja drugega podpredsednika glede baltskih držav, glede potrebe o tem, da v, eh, upoštevamo pogovore v krogu eh, druge kroga razprav eh, z STO. Lepo, da je tukaj gospod Ashcroft danes bi lahko veliko razpravljali o večnem finančnem okviru, ampak mislim, da se moramo osredotočiti na delo odbora za kmetijstvo in pa delo, ki ga moramo eh, opraviti skupaj. Res je, veliko, časa pa nas čaka, eh, veliko dela pa nas čaka tudi pri sprejemanju večletnega finančnega okvira, ker se ta nanaša na podrobnosti iz SKP in seveda na finančne določbe. Prosim pa vas, da ste čim bolj proaktivni pri zaključevanju procesa sprejemanja večletnega finančnega okvira v parlamentu, če je to za vas politično seveda sprejemljivo, tako da bomo lahko na to po dogovoru marca eh, nadaljevali z delom. Zaključil bom, gospod predsednik, ne bojte se, glede vprašanj Herberta Dorfmana, pa takole vem, da vas resnično skrbi ta interna konvergenca in potreba po podpori za aktivne kmetovalce, sam se s tem strinjam, obenem pa menim, da prehod na pavšalna plačila za vse ne bo rešitev. To ni rešitev. Kako rešimo to težavo? Tako, da povezamo plačila in aktivno kmetovanje, ne pa samo eh, raven stopnjo plačila. številni ljudje bi eh, oziroma pravijo, da so historično, zgodovinsko gledano plačila vedno šla tistim, ki so aktivnejši zaradi tega, ker imajo eh, viš, više stopnje skladiščenja. Interna, interna konvergenca je zelo zahtevna tema, nekatere države imajo zelo jasna stališča, ena, ene države eh, želijo kompromis, druge države pa želijo ohraniti trenutno stanje, najti moramo seveda kompromis. Hvala Jimu Higginsu za njegove komentarje. Lepo pozdravljam uh, irske študente, lepo vas je videti tukaj v dvorani. Vprašanje glede prožnosti med prvim in drugim stebrom, tukaj nekaj prožnosti bo bo. Glede nepovezanih plačil nekatere države, ki ohranjajo takšna povezana eh, plačila, jih želijo ohraniti, druge države eh, gredo v nasprotno smer, spred bomo morali najti neko srednjo zlato pot. Da je ena regionalizacija, mislim, da je zelo pomembno, da damo državam možnost, da uberejo različne pristope za različne regije v svojih državah to je dob, dober primer v Združenem kraljestvu. Imamo uh, Wales, Škotsko in uh, Severno Anglijo. Pristopi so tu zelo različni, situacije in okoliščine so različne, zato potrebujemo pristope uh, in rešitve, ki upoštevajo to zapleteno realnost. Se opravičujem, da sem bil tako dolg, veliko vprašanj sem slišal, tako da sem uh, poskušal odgovoriti na vse. Upam, da mi je uspelo. Hvala za vašo neposrednost, za vašo direktnost. Hvala tudi vašemu predsedniku za njegov način dela danes in do sedaj. To, kar ste naredili v zadnjih nekaj mesecih, je res neverjetno. Upam, da bomo lahko nadaljevali v duhu sodelovanja in ambicij. Hvala. Grazie, Simon. Hvala lepa, Simon. Mislim, da je bil to dober začetek irskega predsedovanja. Sedaj, kolegice in kolegi, pa še peta točka, občutljiva točka, predstavitev komisije o prehodnih ureditvah za leto 2014 v okviru reforme skupne kmetijske politike. Pogovarjali smo se s predstavniki komisije, še posebej z generalnim direktorjem gospodom Plevo. Sam predlagam da to točko predstavimo na naslednje zasedanje odbora, kajti čase imamo zelo malo. 20. in 21. februarja je naslednje zasedanje naše seje, namreč to je pomembna tema, kjer bo zagotovo veliko vprašanj in odgovorov. Tako da predlagam, da to točko predstavimo na zasedanje 20. in 21. februarja. Najlepša hvala vsem, hvala lepa tudi irskemu predsedstvu. Seja je s tem zaključena.